Cari colleghi, se per favore. Drage kolegice in kolegi, prosim vas, da zasedete svoja mesta, tako bomo lahko začeli naše srečanja skoraj pravočasno. Torej, prijazno vas prosim, da zasedete svoja mesta. Imamo kar gost program in teme, ki jih bomo danes obravnavali, so izredno pomembne in relevantne, tako da tirejo od nas vso našo pozornost eh, in eh, bomo morali eh, popolnoma izkoristiti čas, ki ga imamo na voljo z tolmaško službo. Torej, z velikim zadovoljstvom odpiram današnje delo našega medparlamentarnega odbora, ki je namenjeno temi vzpostavitve Evropske službe za zunanje delovanje in ugotavljam z zadovoljstvom prisotnost eh, številnih udeležencev. Današnja razprava je izredno oportuna in pravočasna, kaj ti se dogaja v trenutku, ko se razjasnujejo pogajalska stališča različnih eh, evropskih institucij. In v tej razpravi se tudi dorekajo ključne, ključni vozli tega pogajanja. Kot vse zakonodajni paket, ki bi moral spremljati nastanek te službe, ni še popoln in eh, manjka dejansko formalni predlog spremembe poslovnika uslužbencev oziroma uradnikov, ki bo eh, posredovan, če bo zaključeno pogajanje, usklejevanje s sindikati eh, uslužbencev, kar je predvideno za Lizbonsko pogodbo. Neformalni stiki že potekajo in torej glede vsebine, glede glavnih tem teh stikov, bi uh, želeli razviti uh, današnjo razpravo, zato da prisluhnemo vašim mnenjem, vašim stališčem in izkušnjam. Ne bom se spuščal v vsebino uh, teh vprašanj, raje bom to uh, prepustil uh, vsem govornikom in poročevalcem, ki smo jih uh, povabili. Z vami bom delil samo nekaj razmišljanj. Zunanja politika je nedvomno ena od uh, pristojnosti, ki uh, je najbolj pri srcu državam članicam. Dejansko to izprečuje tudi dejstvo, da je načelo soglasja še vedno prevladujoče načelo za odločanje na tem področju. Normalno je, da je tako, kajti e, odločitve na področju zvonje politike, se pravi, kdo bodo naši zavesniki, kdo bodo naši nasprotniki, te odločitve so izraz suverenosti držav članic. To, da kljub temu vsi mi vemo, kako izzivi, s katerimi se soočamo,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 kako ti izzivi presegajo sposobnosti in resurse, ki so na voljo vsake posamezne države. Od tot potreba, ampak tudi volja, da sodelujemo in da se uskladimo okrog skupne politike tudi na tem področju. Je e, nedvomno, da če bomo skupaj delovali in usklajeno, bomo lahko izvajali e, vpliv in bomo lahko pogojevali spremembe, ki jih sami ne bi bili niti zdale sposobni. Eh, dovolj je, da pomislimo na a, a, sposobnost a, vzvodja, ki a, jo izvajamo na Balkanu, recimo tudi z ozirom na države, kot je Hrvaška. Ta vplivnost se ne izraža samo v naši soseščini, ampak tudi v multilateralnih kontekstih. Tekom a, obiska nekaterih kolegov pri Združenih narodov novembra lanskega leta je jasno išla želja a, stalnih predstavnikov a, drž, a, držav držav Evropske unije, da okrepijo mm, sposobnost Evropske unije, da enotno nastopa v teh institucijah. Zato potrebujemo ustrezne institucije, ki naj odražajo mešano naravo pristojnosti na področju zunanje politike, se pravi, ki naj eh, združijo službe Evropske komisije in sveta. In bistven element eh, in eh, inovativni element, ki naj računijo tudi na sposobnosti in znanja nacionalnih diplomacij. Ta novi institucionalni okvir je nedvomno vreden naše podpore službam je dejansko bistven element za vzpostavitev prave eh, skupne zunanje politike na evropski ravni. To je cilj, ki eh, smo ga mi vedno podpirali. Kot eh, poslanci, evropski poslanci, moramo tudi skrbeti za to, da zagotovimo preglednost in odgovornost službe do parlamentarne institucije. Služba namreč združuje pristojnosti, ki so jih doslej opravljale službe Evropske komisije in ki so torej podvržene parlamentarnemu nadzoru in to združuje z pristojnosti iz sveta, torej medvladne narave in torej te pristojnosti so bile predhodno izključene iz tega nadzora. Glede na to, da moramo poštevati, da bo služba odgovorna tudi do parlamenta, parlament lahko raš, ima priložnost, da razširi svojo vplivnost in da vzpostavi dialog dialog z visoko predstavnico v zvezi z vsemi aspekti eh, zunanjega delovanja Evropske unije. Gre torej za pomemben dosežek dosežek, ki gre eh, v korist ne samo Evropskega parlamenta, ampak ki predstavlja tudi pomembno podlago za parlamentarni nadzor nad zunanjo eh, in varnostno politiko eh, in torej kar zadeva tudi države članice Evropske unije. To je zelo pomembna tema, o kateri so pred nedavnim eh, spregovorili eh, predsedniki evropskih parlamentov v Štokolmu in od s tem se bomo ukvarjali skupaj z belgijskim predsedstvom v naslednjih mesecih. Naj zaključim. V tem trenutku imamo pred sabo torej velik, veliko priložnost in predsedstva priložnost ne samo, da vzpostavimo pravo evropsko eh, skupno zunanjo politiko, ampak da jo naredimo tudi bolj pregledno in torej tudi bliže pričakovanjem in skrbi skrbem naših eh, sodržavljanov. <clears throat> Naj eh, vam eh, postrežem tudi z nekaterimi praktičnimi informacijami, <clears throat> kar zadeva prijavo k razpravi. Naj vam povem, da imate pred vami neke liste, neke pole, na katerih lahko zapišete svoje ime in tudi parlament, ki mu pripadate, prosim vas, da zapišete tudi, katera je tema, v zvezi s katero želite poseči v razpravo. Tako kot lahko ugotovite, naša razprava razdeljena na dva dela, zato da zagotovimo ustrezno reprezentativno razpravo, tako da se bodo različni elementi lahko izrazili, bi vas prosil, da svoj prispevek omejite na največ tri minute. V redu, hvala lepa, zdaj mislim, da lahko začnemo z našim delom in sicer tako, da predamo besedo veleposlaniku Kristofsenu, ki je predstavnik eh, gospe Aštonove, ki nam bo predstavil predlog podpredsednice Evropske komisije eh, in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve Katarin Ešton, kar zadeva ustanovitev službe za zunanje delovanje. Na to pa poslanca Brok in Verhofštas bosta eh, to izpolnila. Izvolite, gospod Kristofersen. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za to priložnost, da nekaj besed povem o vzpostavitvi Evropske službe za zunanje delovanje. Naj eh, začnem tako, da povem, da visoka prisotnica Catherine Ashton eh, obžaluje, da eh, ni lahko danes tu prisotna v odboru. To, da a, eh, zasedana je s številnimi obiski v zunanjih državah in dejansko te, danes sploh je ni v Bruslju. A, pravilno ste povedali, predsednik, a, ko ste rekli, da a, doživljamo zelo pomemben trenutek v a, naši zgodovini. A, dejansko pričakovanja tako znotraj kot eh, tudi eh, na strani naših eh, najpomembnejših partnerjev po celem svetu da vzpostavimo Evropsko službo za zunanje delovanje, torej ta pričakovanja so zelo jasno izražena. Mnogi od naših partnerjev so morda imeli celo pretirana pričakovanja glede na tempo, s katerem bi lahko zagnali to službo in dejansko skoraj vsak dan od nas poizvedujo, kdaj bo ta služba pripravljena in bo lahko shodila. Torej, a, kot želim izpostaviti, da morda pričakovanja, kar zadeva tempo nastajanja te službe, so bila pretirana, kaj ti gre za predvsej zapleteno nalogo, ki jo imamo pred nami. Želimo torej oblikovati to a, zunanjo službo, ki lahko a, služi visoki predstavnici pri štirih funkcijah, ki jih Lizbonska pri, a, e, pogodba pripisuje visoki predstavnici. Tukaj mislim na funkcijo na funkcijo, ki jo je izvajal gospod Soljana v preteklosti, torej na področju zunanje varnostnih vidikov, skupno z eh, tudi Eh, nalogami, ki a, eh, jih je imel komisar za zunanje zadeve v okviru kolegija, ampak poleg tega ima gospaštonova še dve dodatni funkciji in sicer je stalna predsednica a, eh, sveta za zunanje zadeve, kar je samo po sebi že skoraj a, po, a, služba, a, torej a, s polnim časom, kajti To ne pomeni samo, da je treba biti prisotni takrat, ko eh, svet za zunanje zadeve zaseda, ampak mm, to vključuje celo vrsto drugih obveznosti, tudi kar zadeva Evropski parlament in kar zadeva tretje države. Poleg tega pa ima še neko četrto funkcijo, ki prej ni obstajala in to je to, da zagotovi eh, koherentnost v naši zunanji politiki od gospodarskega sklopa do podnebja, do okolja, eh, do klasičnih svojih eh, zunanjepolitičnih eh, pristojnosti. Torej, v okviru službe, ki jo oblikujemo, bomo morali torej zajeti vse te štiri eh, funkcije. Moramo tudi imeti v mislih, da to ni klasično zunanje ministrstvo, ki ga zdaj oblikujemo. Kaj ti naloga, za katero je, eh, je odgovorna visoka predstavnica, eh, pokvira veliko širše področje, kot bi ga sicer zajeli v eh, navaden eh, zunanji resor in eh, gre od klasičnih zunanje političnih zadev do zelo, gospodar, zelo pomembnega gospodarskega portfelja, kar vključuje torej pomembno gospodarsko, gospodarske vidike, tja do nalog, kot je naprimer vodenje vojaških oziroma civilnih operacij. Torej, to je naloga, ki je navadno nikoli ne, ni, ne zajamemo eh, na zunanje politični resor. In torej, ta eh, njena služba pokriva vse to. In eh, ne na zadnje, zadnji izziv je to, da najdemo ustrezno strukturo, ki eh, se bo ustrezno vključevala v obstoječo konfiguracijo Evropske unije. Se pravi, da številni od instrumentov, ki jih potrebujemo v naši zunanji politiki, eh, To so klasični eh, skupnosti, eh, instrumenti od gospodarske pomoči, recimo pa, ko govorimo o zunani politiki, danes imamo tudi podnebje, eh, imigracijo, eh, boj proti terorizmu. Torej, mnogi od teh stvari so bistvenega pomena in mnogi od teh politik so značilne skupnostne politike. Se pravi, da služba. Po eni strani mora delovati kot v mnogih primigih, primerih, recimo kot da bi bila navadna služba Evropske komisije s tem, da torej oblikuje predloge, ki jih potem sprejme kolegi, komisarski kolegi. To, da hkrati moramo pokriti tudi področja, ki uh, danes za katera je danes očitno, da a, eh, trenutno imajo pristojnost države članice in za katere eh, ni prišlo do prenosa pristojnosti na podlagi Lizbonske pogodbe. Zato je zelo pomembno ugotoviti, da a, gre za zelo različne primere, če na eni strani recimo delujemo na področju a, e, zunanje trgovine. Zunanje trgovine, tam imamo komisijo, ki ima izključno pristojnost, če komisija a, ne deluje, potem nihče drug ne sme, ne more delovati. Kar pa zadeva zunanjo politiko, pa tam eh, smo v popolnoma drugačnem okviru. Če eh, se ne uspemo zediniti okrog neke skupne rešitve na ravni Evropske unije, potem eh, ni eh, neke praznine na tem področju, kajti zatem lahko ustrezno postopajo države članice. Se pravi, da alternativa ni, da se nič ne dogodi, ampak imeli bomo 27 različnih zunanjih političnih ukrepov. In torej na tem področju smo pred izzivom in sicer, da zunanjo politiko oblikujemo tudi na ravni Evropske unije in to je naloga, ki jo moramo pokriti prek Evropske službe za zunanje delovanje. Zato je izredno pomembno, da vzpostavimo ustrezno, uh, uh, odnos, ustrezen odnos zaupanja z evropskimi institucijami in ena zadnje z Evropsko komisijo, ampak nedvomno tudi z Evropskim parlamentom. Kajti Evropski parlament je vključen v mnogih primerjih v postopek soodločanja, to velja recimo za. Uh, vse, kar zadeva eh, tudi eh, proračunske vidike v zunanji službi, eh, torej v službi za zunanje delovanje, se pravi, da potrebujemo ta dialog z Evropskim parlamentom. Ehm, seveda pri vzpostavitvi Evropske službe za zunanje delovanje moramo tudi vedeti, da temeljne odločitve v okviru te službe tirejo tudi ustrezno podporo Evropskega parlamenta. Se pravi, da mora priti do določenih sprememb na področju poslovnika za uslužbene, do, službence, do sprememb na področju finančne uredbe in seveda potem moramo upoštevati tudi proračune, ki nam bodo omogočali, da delujemo. To so temeljne odločitve, brez katerih bi služba bila prazna, prazna vreča nekako. Seveda, Evropski parlament zdaj ima veliko uh, eh, področji, na katerih uh, uveljavlja uh, postopek soodločanja. In se pravi, da veliko odločitev bo sprejetih na podlagi soodločanja med svetom in Evropskim parlamentom. Seveda moramo zagotoviti, da pride do uh, ustreznega zaupanja uh, zato, da bomo pač lahko ustrezno uskladili vse elemente za pokrivanje celotnega paketa, ki sem ga ravno kar opisal, za ustrezno sprejemanje odločitev, ki bodo zadevale ustanovitev te službe. V tem trenutku smo v taki situaciji, po kateri je eh, naša visoka predstavnica dala svoj predlog, svet je izrazil svoje prvo pozitivno mnenje, zdaj smo v zelo intenzivnem trenutku, ko Evropski parlament omenili smo vrsto neformalnih posvetovanj, zdaj pa smo zelo prisotni v Evropskem parlamentu v teh dneh. Jaz veliko časa porabim v Evropskem parlamentu, veliko več kot v drugih krogih v Bruslju in občutek imam, da se stvari premikajo. Morda nismo še dosegli pravega rezultata, to da mislim, da se mu približujemo in vsaj z mojega zornega kota ugotavljam, da obstajajo dobre možnosti za to, da morda v naslednjih dneh ali tednih, da se bomo še dodatno približali vsaj nekemu okviru za dogovor. In eh, z naše strani bi si zelo želeli, da pride no, do neke formalne, do formalnega sklepa eh, pred eh, poletnim odmorom. Kajti Seveda, mi potrebujemo kar štiri sklepe, štiri odločitve in samo takrat bomo lahko začeli delovati, ampak že prej, saj če, se, če pride do določenih sklepov, bomo začeli lahko oblikovati določene vidike. Torej, vsta mehanizem, ta institucionalni okvir je zelo pomemben, ampak najpomembnejše je to, da si želimo imeti tako službo, ki naj nam zagotavlja uresničevanje neke zunanje politike, ki naj bo kos nas našim ambicijam. Dejansko v tem trenutku razlike med uh, razlike v pristopu uh, med različnimi državami članicami niso tako zelo izostrene, ne prihaja do bistvenih eh, razhajanj uh, med državami članicami, kot se je dogodilo morda v preteklosti in torej mislim, da je to pravi trenutek, da a, konkretno uresničimo to našo ambicijo na področju zunanje politike. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, veleposlanik Kristofersen. Mislim, da je bil vaš prispevek zelo koristen in zanimiv. Kot sem prej povedal, bi najprej predal besedo našima dvema poročevalcema in sicer gospodu Broku za odbor za zunanje zadeve, na to pa gospodu Vehovštatu v imenu odbora za ustavne zadeve. Vsakemu bi dodelil šest minut, prosil bi vas, to, da ta čas spoštujete, zato da bomo imeli dovolj časa za razpravo. Izvolite, gospod Brok. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Po vodnih besedah eh, gospoda veleposlanika Kristofersena lahko nekaj zadev dodam. Trenutno smo v težkih pogajanjih. Mislim pa, da lahko z do, veliko dobre volje zadevo pripeljamo do uspešnega konca. Evropski parlament ni odgovoren za to zavlačevanje. Nimamo še izpolnjenih pogojev za sprejem odločitve, zaradi tega, ker še nismo dobili dovolj dobrih predlogov, kar zadeva poslovnik uslužbencev in posledic eh, delovanja takšne službe za zunanje delovanje. Zadeva ne bi bila proračunsko neutralna. To lahko uspe z uslužbenci komisije in sveta, če pa ena tretjina prihaja iz držav članic, ne mogoče ena tretjina, ampak del prihaja iz držav članic, potem je treba zagotoviti financiranje teh kadrov in zato potrebujemo ustrezne predloge, da lahko sprememo odločitev. Evropski parlament je tukaj deležen samo v posvetovalni funkciji. Lizbonska pogodba pravi, da svet uveljavi službo za zunanje delovanje na osnovi predloga visoke predstavnice po eh, posvetovanju z Evropskim parlamentom. če parlament ni zaključil postopka posvetovanja, tudi ni mogoče sprejeti sklepa sveta. Zato se moramo nekako sediniti. Zavedati pa se moramo tudi še nečesa. Če nacionalni uradniki sodelujejo v tej službi in so vključeni z enakimi pravicami in dužnostmi, s tem se strinjam in to pravi tudi pogodba, potem je treba spremeniti Eh, statut uslužbencev. In tukaj ima parlament eh, nalogo soodločanja. Odbor za pravne zadeve se bo seveda s tem vprašanjem okvarjal in poskušal najti rešitev. Druga zadeva pa je, da če ta služba nasprotno s pričakovanji naj ne bi bila vključena v delo komisije, potem je treba spremeniti prvi člen. In tukaj ima parlament vlogo soodločanja. Menimo, da ni treba spostavljati novih eh, organov zaradi tega, ker bi bilo to zelo slabo v smislu racionalnega upravljanja. Države članice pa na to gledajo drugače in razumemo to tudi sam kot eh, član Evropske konvencije. Torej, če služba ne bo del komisije, potem moramo podati ustrezna zagotovila in ta zagotovila mora biti na področju nadzora proračun, nadzor proračuna in pravica do razrešnice je v rokah Evropskega parlamenta in ta mora biti zagotovljena na enak način, kot eh, bi bilo to v primeru komisije. Kajti drugače spostavljamo prosto brez nadzora znotraj Evropske unije in ker bo ta gremi operativno deloval, če naj bi ostalo uh, finančno upravljanje znotraj komisije, potem ne bo šlo za to, da se pripirata parlament in svet, ampak za to, da zagotovimo ustrezen nadzor. Nacionalni diplomati v tej službi bodo podvrženi enakemu nadzoru kot evropski uslužbenci. Imeli bodo enake pravice, enake dožnosti. Po mojem mnenju je to treba na vsak način zagotoviti in tukaj je še nekaj negotovosti. Ni jasno, ali administrativni proračun te službe zasluži posebno poglavje, kar se mi ne zdi razumljivo, kaj ti želimo to urediti v tretjem poglavju skupnostnega proračuna. Kar zadeva nadzora same zadeve, to se ureja v šestem oddelku in to je teže kot v tretjem oddelku, po drugi strani pa razumemo, da če bi bila ta služba znotraj komisije ne samo proračunsko, ampak tudi administrativno, potem bi imela tukaj visoka predstavnica določene pristojnosti in odločitve ne bi bile v pristojnosti eh, same komisije. Po drugi strani pa imamo tukaj pravico parlamenta do političnega nadzora. Gospod Kristofersen je opozoril na potrebo po ustreznem dogovoru, tukaj se pogajamo pri vprašanju, na kak način bi Evropski parlament bil vključen v okviru posvetovalnega Eh, procesa v sam postopek sprejemanja odločitev in na kak način bi lahko izvajal politični nadzor, eh, kdo bo zastopnik v Evropskem parlamentu, če ne bo gospe Eštonove, torej namestniki, zastopniki in potem stalni generalni sekretar, ki bi vodil posle in ne bi bil pod našim nadzorom. In tukaj imam nekaj načelnih pomislekov, kar zadeva podrobnosti, smo pripravljeni na pogajanja. Gre za hibridno službo, ki naj bi izvajala medvladna pooblastila, kot tudi evropska pooblastila. Zato moramo poskrbeti, da to ne bo dejansko pripeljalo do tega, da se bodo skupnostne naloge preoblikovale med, v medvladna vprašanja skladu z Lizbonsko pogodbo 17. 21. člen eh, je zunanja politika skupnostna naloga. Zato moramo zagotoviti, da ohranimo v fokusu to vlogo Evropske unije, pri čemer bi lahko zaprosili komisijo tudi, da bolje izpolnjuje svoje naloge. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospod <clears throat> Brok. Sedaj pa za šest minut predamo besedo gospodu Ferhovštatu, ki je poročevalec odbora za ustavne zadeve. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Želim eh, samo opozoriti eh, v okviru te razprave. Eh, bi želel vas spomniti na izzive, eh, ki smo jih eh, oblikovali mi, poročevalci, torej jaz sam, gospod Brok. Mi bi si želeli, da bi ta služba bila čim bolj ambiciozna, čim bolj popolna, torej neka, politi, neka služba, ki naj združuje vse zunanje politike Evropske unije, razvojna politika, politika sodelovanja, politika sosedska politika in tudi politika humanitarne pomoči. Kaj ti menimo, da je dejansko, da samo s tem, da vključimo vse te elemente eh, z, politike zunanjega delovanja Evropske unije, bomo sposobni vzpostaviti neko doslednost, ki je potrebna za to, da Uniji zagotovimo ustrezno vlogo na mednarodni šahovnici. In v ta namen smo. Eh, se navezali na neko filozofijo, ki je prišla na dan za časa konvencije leta 2002. Takrat eh, za časa Evropske konvencije podporniki, zagovorniki konvencije, med katerimi tudi Elmar Burke, so skušali pač najti neko rešitev pomankanju doslednosti na področju zonjene politike. In so, rešitev, ki smo jo našli leta 2002, je bila ta, da ustvarimo neko novo entiteto, neko novo telo, ki naj bo odgovorna za ščitanje interesov Unije in vzpostavitev eh, neke skupne zunanje politike Evropske unije. Leta 2002 smo v ta namen predvideli neko službo, ki naj združuje tako elemente iz sveta, torej po oblasti pooblastile sveta kot elemente in pooblastila eh, iz skupnostne ravni, kot naprimer sosedska politika ali razvojna politika. To je bil ambiciozen pogled, eh, ki so ga oblikovali tisti, ki so vodili konvencijo. Zdaj je na nas, da to uresničimo, to ambiciozno vizijo, na katero smo se sklicevali in jo prevzeli. Torej, to ne spreminja zgolj pristojnosti obeh institucij v Uniji, torej komisije in sveta. Se pravi, da služba, ki jo bomo ustvarili, eh, ni eh, eh, organ odločanja, ampak organ spodbujanja, predlaganja. V prihodnje sklepe bo še dalje sprejemal kolegi komisari, ko gre za skupnostne zadeve, oziroma bo sprejemal svet, kar zadeva skupno zunanjo politiko. Služba sama po sebi naj bi eh, po svoji naravi imela določeno eh, samostojnost. Seveda nekateri govorijo o nekem sui generis eh, značaju te službe, je pa tudi res, da služba mora najti svoje mesto v tem ravnovesju med različnimi evropskimi institucijami. Moramo jim zagotoviti nek eh, status eh, kvazi institucije in to se nam zdi nekoliko pretirano. Služba ne sme eh, biti institucija, kajti nima neke avto, nekih avtonomnih pooblastil z oziro na dve instituciji, na katere Eh, se, od katerih je odvisna. Ta služba bo morala predvsem upravljati se skupnostnimi sredstvi v prihodnje. In katerikoli evropski sklad eh, se lahko upravlja na podlagi pogodbe samo prek eh, evropskih institucij, torej preko komisije. Katerakoli druga formula bi ustvarila neka precedenski bi bil eh, zelo hud, kajti bi omogočal službi zunaj evropskega okvira Eh, da sodeluje pri dodeljevanju evropskih skladov, evropskih sredstev. To bi bil torej preceden, precedan, ki bi bil lahko zelo nevaren. In torej zaradi tega predlagamo naj služba najde svojo ustrezno lokacijo v a, eh, a, eh, skupnostnem oddelku evropskega proračuna. To je tretji oddelek, ki zadeva upravne stroške in operativne stroške, torej vse operativne stroške Evropske unije. Kajti vsi operativne operativni stroški so zajeti v tem delu proračuna, ne pa v kakem drugem oddelku 1, 2, 4. Torej tudi zunanja politika, v kateri sklepa svet, se nahaja v tem oddelku. To ne pomeni, predsednik, dragi kolegi, da služba je del komisije, spada v, v komisijo. Ne, služba mora biti samostojna. Eh, lahko bo tudi sklepala o svojem eh, upravnem proračunu in bo lahko samostojno postopala pri imenovanju eh, zaposlenih. Ampak zato, da ji zagotovimo učinkovitost in doslednost pri uresničevanju politik, služba mora biti zajeta v skupnostnem oddelku Evropskega proračuna. To je ustrezno mesto. To nam zagotavlja tudi, da imamo široko službo, ambiciozno službo, nam daje tudi možnost, da da vključimo razvojno, sosedsko politiko, politiko humanitarne pomoči, ker ti drugače ne bi imeli te možnosti tega zajetja znotraj službe. Očitno je, da ne bomo imeli prave zunanje, eh, skupne zunanje politike brez soglasja držav članic. Postopki odločanja omogočajo eh, od, to vrstno odločanje samo soglasno, to da ne bomo imeli skupne zunanje, eh, evropske zunanje politike brez ustrezne službe, ki lahko razvija razmišljanja za opredeljevanje skupnih interesov Unije. Torej, ta, a, zunanja politika ne bo nadomeščala nacionalnih zunanjih politik. To ni njeno poslanstvo, ampak želi eh, torej jih dopolnjevati in krepiti. In eh, pogodba je v tem smislu zelo eh, jasna z Evropskim parlamentom, tako kot veste, predsednik, smo pripravljeni na pogajanja z gospo Eštonovo, eh, s svetom in komisije in torej pripravljeni smo, da napredujemo po tej poti, kajti v Uniji potrebujemo, da se ta služba čim prej vzpostavi. Očitno je, da je Evropski parlament pripravljen na eh, to vrstno postopanje. Hvala lepa, zahvaljujemo se obema poročevalcema za a, tako zelo natančna in jasna prispevka. In preden predam besedo a, govornikom in odprem razpravo. Naj vas seznanim s tem, da imamo tu v, v dvorani tudi eh, pred, eh, delegacijo Saudske Arabije in sicer so predstavniki tako vlade kot diplomacije. Eh, seveda eh, jih, eh, jim dajemo dobrodošljico v naši sredi, eh, zelo cenimo njihovo prisotnost in eh, Očitno je torej, da zanimanje za evropsko diplomacijo, ki, se, eh, ki ravno kar nastaja, eh, torej to zanimanje se širi tudi onstran meja Unije in eh, celo tja do tistih ozemelj, ki pač ležijo zunaj Evrope in to nas zelo veseli. Čisto nakratko naj vam povem, da imamo tu zastopane 23, 23 parlamentov, 28 različnih domov, imamo 40 poslancev iz nacionalnih parlamentov, ki sodelujejo na uh, seji. Uh, upravič, uh, upravičeno odsotni so predstavniki Združenega kraljestva in Mačarske, ki uh, se ukvarjajo z povoljivnimi postopki in uh, tudi maltežani so odsotni zaradi drugih obveznosti. Začel bi s tem, torej odpiram s tem razpravo, s tem, da vas želim opozoriti na to, da želim dati dovolj časa na razpolago tako evropskim poslancem kot nacionalnim poslancem, tako da se bodo izmenjevali pri prispevkih in bom skušal zagotoviti tudi geografsko zastopstvo, tako da bom tudi upošteval to dimenzijo pri dodeljevanju besede. Naj vas opozorim, da čas za, ga, za govor uh, je tri minutni, torej prosil bi vas, da spremljate, koliko časa imate na razpolago na vaših zaslonih, tako da boste lahko ustrezno oblikovali svoje prispevke. Najprej bomo dali besedo gospodu Blanku iz francoskega senata.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 Po našem mnenju je to velika inovacija, nekaj pozitivnega, ker je zapisano tudi v, po, v pogodbah. Francija je podala svojo izjavo glede te nove službe, pri čemer smo se osredotočili na tri vidike. Kot prvo smo mnenja, da je ta Evropska služba za zunanje delovanje, služba sui generis in mora biti avtonomna, oddaljena od eh, komisije, lahko ureja svoja kadrovska vprašanja in svoje prioritete, kar ne zadeva nadzora, o čem je bilo pravkar govora. Gre za zelo raznolike naloge. Poleg tega ne bi bilo področje delovanja te službe čim eh, širše, koherentno, kar je povedal tudi poročevalec, k temu sodi razvojna pomoč, eh, sosedska pomoč, eh, človekoljubna pomoč in k temu sodi tudi odziv Evropske unije na krize, ki so pogosto zelo aktualne. Kar se nam zdi še posebej pomembno in smo zapisali tudi v naši resoluciji francoskega senata, je, da mora Evropska služba za zunanje delovanje ohranjati tesne stike z vsemi parlamenti v Evropski uniji torej ne samo odnose z Evropskim parlamentom, seveda ima Evropski parlament svojo vlogo v tem kontekstu, vendar pa mora ta služba negovati odnose tudi z nacionalnimi parlamenti, kajti na ta način bomo zagotovili skupnostno komponento. Govorili smo o novem sistemu in ta kaže na to, da obstaja volja za zagon te evropske službe. Želimo si, da se ta služba vzpostavi tako, da bomo resnično lahko resničili naše politične ambicije. Potem pa bi lahko presegli eh, tudi stališča nacionalnih parlamentov, tudi Evropskega parlamenta in izpolniti naše naloge. Hvala, gospod senator Blank. Hvala tudi, da ste se držali časa. Sedaj pa je na vrsti eh, Leon Kieres iz polskega parlamenta. E, panie przewodniczący, panie i panowie, w imieniu Polski. Gospodin, gospodje, dobro jutro v imenu polskega parlamenta, polskega senata. Naj poudarim naslednje zamisel spostavitve zelo očinkovite službe za zunanje delovanje je zelo ambiciozna. Polska podpira to odločitev in projekt, ki je bil predstavljen strani visoke predstavnice oziroma njenega zastopnika ter poročevalca Evropskega parlamenta, čemer se je strinjal tudi svet za zunanje zadeve 26. aprila. Tukaj imamo projekt delovanja službe za zunanje zadeve in tukaj imam komentar glede osnutka. V tem osnutku najdemo mnoge zanimive predloge, ki jih je med drugim podala tudi Poljska. Po našem mnenju je Evropska služba za zunanje delovanje institucija, ki bo prinesla dodano vrednost Evropski uniji. Evropske institucije, tudi Evropski parlament, bi lahko delovali tudi na mednarodnem parketu. Vendar bi ta institucija morala temeljiti na enakih priložnostih in pravicah vseh držav članic in ohranjati popolno transparentnost tudi pri zaposlovanju kadrov. Ta institucija bi morala tudi upoštevati temeljno načelo geografskega ravnotežja. Polska je v fazi pogajanj in pozdravlja osnutek izjave kar zadeva pogajanja med Evropskim parlamentom in visoko predstavnico. Neformalna srečanja na novo izvoljenih vodi delegaciji držav članic z člani Evropskega parlamenta in odborov Evropskega parlamenta predstavljajo dobro zamisel, kajti na ta način bi Evropski parlament dobil v pogled v delovanje zunanje politike znotraj Evropske unije po našem mnenju, bi bilo treba več eh, pozornosti posvetiti načino, kako bo Evropski parlament izvajal eh, svoj nadzor. Tudi vprašanje namestnika eh, visokega predstavnika. visoko predstavnico bi lahko nadomeščal visoki urednik. Hvala, gospod Kires. Sedaj pa kot prvi od evropskih poslancov kolega Sela Franka, ki je koordinator Evropske ljudske stranke v odboru za zunanje zadeve. Hvala lepa. Gospod predsednik Delor je kot predsednik komisije nekoč dejal, da je zelo pomembno za evropsko skupnost, da ne izgubimo naših eh, vodil. Slišali smo tudi, kakšni so jasni cili pri vzpostavitvi službe za zunanje delovanje. Potrebujemo eh, transparentno, koherentno zunanjo politiko. To so naša vodila. Lizbonska pogodba pa predstavlja prehod iz eh, vladnega dela na skupnostno delo. To je ustrezno predvideno v pogodbi. Gospoda Ferhofštat in Brok sta povedala, zakaj gre. Gre za eh, vlogo posvetovalnega organa eh, v primeru Evropskega parlamenta. Evropski parlament ne bo mogel. Eh, sprejeti zadev do takrat, eh, dokler ne bo pri pogajanjih upoštevano eh, področje finančnega nadzora in političnega nadzora. To nalogo ima Evropski parlament. Treba se lotiti tudi težav, ki se pojavljajo pri spremembah statutov službencev oziroma zaposlenih. ker se ne bom več javljal, bi me zanimalo, kakšno je stanje pri desetletnem roku. Je to dokončni rok ali ga je mogoče podaljšati? Upamo, da bomo odpravili vse ovire eh, skupno z visoko predstavnico. Gospod Verhofstadt je nekaj eh, povedal, s čemer se strinjam, da mora biti služba, ki se ukvarja z zunanjimi zadevami, pristojnosti diplomatskih služb, držav članic ne smejo biti okrnjene, hkrati pa je treba spostaviti priložnost za izvajanje zunanje in varnostne politike, ki ima skupni karakter. Kaj bi še omenil je, da je ta služba za zunanje delovanje poenostavitev in izboljšava trenutne situacije. Ne sme priti do tega, da bi se zadeve še bolj zapletle in tudi ne bi bilo v redu, če bi se nacionalne službe tukaj eh, borile za svoj delček pogače. Politični dogovor, če sem prav razumev, naj bi dosegli do julija. Mi lahko natančno potrdite ta datum ali mi natančno poveste, kdaj se bo to zgodilo. Kako si je gospa Ashton predstavljala časovno odvijanje in kako je s posvetovanjem v parlamentu. Hvala, gospod poslanec Salafranka. Naslednji je na vrsti poslanec Koskinen iz finskega parlamenta. Tri minute, prosim. Herra pojetaja, kiitos. EU-nukasijanhallinnon perustaminen on osa pitkäaikaista. Hvala lepa. No, vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje predstavlja pomemben korak pri eh, povečanju vloge Evropske unije kot eh, mednarodnega partnerja. Visoka predstavnica, kot tudi osebje eh, službe za zunanje delovanje bo upravilo zelo pomembno nalogo. Pomembno je, da različne strani najdejo odgovor pri zadeve, ki jih zaposlujejo in to smo slišali v prvi, prvih prispevkih danes. Delovanje službe za zunanje zadeve oziroma za zunanje delovanje je problematično za posamezne države članice, spomne tudi vloga Evropskega parlamenta. Ključne naloge se morajo ukvarjati z skupno zunanjo varnostno politiko, kjer je Evropski svet kot tudi ministerski svet. politično odgovoren na osnovi pristojnosti nacionalnih parlamentov. Upoštevati moramo tudi uh, razmišljanje evropskih državljanov. Želimo si vzpostaviti Evropo državljanov in zato je potrebno tudi pomagati državljanom preko te službe za zunanje delovanje. In to bi bil dober razvoj. Poleg tega pa je treba zagotoviti ustrezno izmenjavo informacij med državami eh, članicami in posredovanje informacij državljanom. V našem skupnem interesu je, da bi zagnali službo za zunanje delovanje in to čim prej. Posledica tega bo, da bodo nekatere službe delovale na medvladni ravni, druge pa na skupnostni. Vendar je treba še najti skupno rešitev. Hvala. Hvala, gospod Koskinen, sedaj pa ima besedo kolega Papkis iz Latvijskega parlamenta tri minute. Hvala, predsednik, za to priložnost. Naj tudi sam prinesem tople pozdrave našega parlamenta. In se zahvalim za priložnost eh, za to razpravo v službi za zunanje delovanje. Na kratko naša razmišljanja o situaciji, kako gledamo na ta proces. Latvijski parlament eh, si želi čim prej dobiti močno in aktivno službo za zunanje delovanje. ta institucija mora biti sui generis in čim bolj neodvisna pri, kadr, pri svoj kadrovski sestavi, kot tudi eh, proračunski pristojnosti. Tudi mi bi želeli več eh, zvedeti, kako namerava gospa Eštonova prispevati k ureditvi predstavnikov držav članic v službi in kako bo to vplivalo na bodoče delovanje te službe, kar zadeva področje delovanje. Nam je zelo všeč resolucija francoskega senata, se pridružujemo tudi drugim govornikom, ki govorijo o vključiti vprašanj, kot je širitev, sosedska politika, razvojna pomoč, kot tudi krizni menedžment. Po našem mnenju so to zelo dobri predlogi in bi bilo primerno upoštevati. Za Latvijo je pomembno tudi vzpostavljanje novih priložnosti za to, da bi Evropska unija odigrala bolj pomembno vlogo kot globalni deležnik. Ne smemo eh, pozabiti tudi na eh, to, da se Evropska unija oddaljuje od svojih državljanov. Želeli bi si bolj zbliževanje in zato bi morali še naprej razpravljati o tem, kako naj bi konzularna služba in mreža konzularnih predstavništv delovala v korist naših državljanov. To bi nam pomagalo tudi pri nekaterih drugih vidikih razvoja Evropske unije. Prav tako poudarjamo, da je. dobiti bolj natančne informacije, kar so tudi v predavanju gospoda Kristofersona, kako bo zaposlovanje uslužbencev v tej službi. S tem se ukvarjajo tudi v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala za enkrat. Hvala vam, gospod Pabriks. Sedaj pa Roberto Baltieri, predstavnik oziroma poročevalec v Senci v odboru za zunanje zadeve za socialistično skupino tri minute. Hvala, gospod predsednik. Eh, kolega Brok in Ferhofstad ste že predstavila, kako Evropski parlament sodeluje v pogajanjih in sicer ne samo, da eh, se zagotovijo pravice parlamenta na osnovi Eh, pogodbe, temveč tudi zato, da se vzpostavi učinkovita služba, ki pa upošteva tudi načelo skupnosti. Zato se mi zdi današnji sestanek tako pomemben in želim si krepitev sodelovanja eh, med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na tem področju. Pozivam predstavnike nacionalnih parlamentov, da v nas vidijo naravne zaveznike pri teh prizadevanjih, kajti Lizbonska pogodba Eh, spodbuja to sodelovanje med Evropskim parlamentom in tudi nacionalnimi parlamenti. S tem dobivamo večje pristojnosti glede nadzora nad delom Evropske unije. E, torej, bil je predstavljen ta načrt, e, tudi kar zadeva administrativnih vprašanj in povedano je bilo, kakšne so rešitve, ki si želimo. Gre seveda tudi za zgodovinsko priložnost, ki jo imamo. Pri tem in naša skupina ima pragmatični pristop. Eh, treba je seveda. Eh, torej, nekatere uh, točke je treba zelo jasno izpostaviti. Torej gre za eh, parlamentarni nadzor, gre za politični nadzor in to ne pomeni, da se omešavamo v medvladno odločanje, eh, ki jo določa zunanja in varnostna politika, temveč gre za 36. člen Lizbonske pogodbe, na katerega se sklicujemo in zato eh, so tu naše zahteve zelo jasne in mislim, da nas bi morali podpriti tudi nacionalni parlamenti. Torej gre za zunanjo in varnostno politiko, kakršna je opredeljena. In nadaljni pomemben vidik se nanaša na avtonomijo Eh, politike razvoja. Eh, torej, mi smo na vsak način eh, za ambiciozno službo za zunanje delovanje, ki se ukvarja tudi z upravljanjem krize, sosedsko pomočjo in tako naprej, oziroma sosedstvom, vendar gre, gre pa tudi za avtonomno blogo. Eh, kar zadeva razvojno pomoč in v zvezi s tem tudi eh, finančno avtonomijo in o tem odloča za to pristojni komisar. Mislim, da bo pozitiven izid odvisen tudi od eh, eh politične sposobnosti eh, visoke predstavnice in predvsem eh, je treba zagotoviti, da svet sam ne zavira preveč tega razvoja. Hvala, sedaj pa je na vrsti Dag Dilen iz Nemškega Bundestaga, Nemškega parlamenta, tri minute. Ja, herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala. Predsedujoči, sem Silvi Madelin, članica odbora za zunanje zadeve v Nemškem Bundestagu. Glede na nasprotujoče si interese, ki se tukaj pojavljajo, se zdi, da je oblikovanje Evropske službe za zunanje delovanje zelo spolitizirano. Kot uh, poslanka suverene države, je tudi za me osebno zelo pomembno, da zunanja politika ostaja v pristojnosti soodločanja nemškega parlamenta in ne tako, kot je bilo tukaj omenjeno, da bi se eh, ta služba umestila v strukture Evropske unije. služba za zunanje delovanje v trenutni koncepciji je korak, ki nas slabi sploh, kar zadeva odločbo v zvezi z Lizbonsko pogodbo Nemškega ustavnega sodišča v lanskem letu. Tako da imamo parlamentarni pridržek glede vojaških eh, posegov Evropske unije, kar bi pomenilo še dodatno zmanjšanje na, parlamentarnega nadzora nad delovanjem te službe. Za diplomatsko, takšna diplomatska služba bi bila v svetu nekaj enkratnega in eh, tukaj imamo veliko pomislekov. V Nemčiji imamo zunanje ministrstvo in ministrstvo za obrambo in eh, obi ministrstvi z, z dobrimi razlogi nista združeni. Imamo tudi posebej Ministrstvo za razvoj in to je ena od osnov, eden od temeljev naše države in to velja tudi za druge države. Še vedno je veliko vprašanj odprtih, začenši z učinkovite to parlamentarno in politično z učinkovitim nadzorom, političnim in proračunskim, in z vprašanjem, kakšne stroške bo povzročila ta služba za zunanje delovanje glede na napeto finančno situacijo v evropskih državah članicah in v Evropski uniji se to sprašujemo v vlogi poslank in poslancev nacionalnega parlamenta, sprašujemo se, koliko nas bo to dodatno stalo. Evropa, po mojem mnenju, ne potrebuje še eno militarizirano službo, ki nas bo veliko stara. Hvala lepa. Hvala, gospoda Gdelin, Ribero Castro, predsednik odbora za zanenje zadeve portugalskega parlamenta, tri minute. Hvala lepa. Potem, ko eh, sem prisluhnil veleposlaniku Kristofersonu. Mene preseneča, ko pravi, da je za vzpostavitev službe potrebno več časa, kot je bilo predvideno. To je jasno. Sami bi pozvali k počasnejšemu razvoju, boljše počasi in temeljito, kot pa hitro in površno na kratko nekaj o naših stališčih. Seveda razumemo, da Evropski parlament tukaj zastopa svoje stališče. stališče. Se, e, mi pa ne zdi smiselno, da bi ta posvetovalni postopek tukaj preveč povdarjali. Gre za posvetovalni postopek in to velja za vlogo Evropskega parlamenta kot tudi nacionalne parlamente. To posvetovanje potrebujemo tudi z Evropskim parlamentom. Zdaj pa k vprašanjem veleposlaniku. Pravzaprav je to predlog. Eh, služba gospe Šunove mogoče načrtuje obiske pri odborih za zunanje zadeve v nacionalnih parlamentih. Kolegica iz Nemčije je pravko pozorila na naše pristojnosti in tukaj nas določene stvari že skrbijo slišali smo, kakšen naj bi bila demokrati, kakšen naj bi bil demokratični nadzor Evropskega parlamenta. Tukaj imamo pomislike, pomislike pa imamo tudi v nacionalnih parlamentih. Zelo dobro bi bilo, če bi še letos ta, eh, ta služba gospe Ashton opravila posvetovalni krok eh, tudi z nacionalnimi parlamenti, tako da bi videli, kako so zadeve zastavljene. Drugo vprašanje se nanaša na sestavo te službe. Kako konkretno naj bi to izgledalo? In eh, kakšno je stanje uslužbenci, ki pošiljajo države članice? Kakšno je trenutno stanje pri tem? In še en komentar, ta služba bo upajmo delovala široko, zunanja politika, razvojna pomoč, humanitarna pomoč, vse to sodi zraven. Evropska služba za zunanje delovanje, ki ne bi delovala na vseh tih področjih, ne bi imela svojega pravega smisla. Seveda je zunanje politična dimenzija v pristojnosti Evropske unije, po drugi strani pa imamo v evropskih institucijah in v državah članicah veliko izkušenj, zato bi bilo škoda, če bi se odpovedali tem izkušnjam. In zato bi še enkrat poprašal, a načrtujete kaj, da bi te dobre, pozitivne izkušnje vključili v to službo? Hvala, kolega Ribero Castro. Sedaj pa ima besedo kolegica Lunaček tri minute. Hvala, gospod predsednik za zelene, za mojo poslansko skupino, je zelo pomembno, da bo ta skupna evropska služba ambiciozna služba, ki bo zastopala Evropsko unijo in cilje Evropske unije, boj proti revščini, boj za človekove pravice in ta dejavnost naj bi postala prepoznavna tudi v drugih državah, zato podpiramo to, kar so povedali nekateri predstavniki nacionalnih parlamentov in sicer, da bi konzularne službe bile bolj na voljo eh, državljanom EU. Eh, sama sem bila deset eh, let poslanka v Euro Avstrijskem nacionalnem parlamentu in zato se mi zdi današnji sestanek še posebej pomemben. Torej, Eh, čutiti se moramo zaveznike, nacionalni poslanci in poslanci Evropskega parlamenta. To se mi zdi osrednjega pomena. Bojazni, ki so jih izrazili nekateri, da se jimlje nacionalnim parlamentom eh, Eh, oblast in vpliv tega ne delim. In to, kar je povedala predstavnica nemškega parlamenta, da nacionalni parlamenti ne bodo odločali o vojaških posegih, intervencijah, to enostavno ne drži. To ostaja v pristojnosti nacionalnih parlamentov. To enostavno ne drži, kar ste rekli. Jaz to vem kot članica zelenih, ki smo se zelo borili za to, da To področje ostaja v pristojnosti nacionalnih parlamentov, sedaj pa k Evropski službi za zunanje delovanje. Torej, imeti službo, ki obravnava vprašanja eh, razvoja, sosedstva in tako naprej, in to na koherenten način, eh, pomeni, da, je, da mora tudi finančna odgovornost še naprej ostati pri komisarju za razvoj štiri konkretne točke, ki so za nas pomembne. So. Prvič, v tej zonanji službi potrebujemo generalni direktorat za preprečevanje konfliktov, za upravljanje kriz in za uh, vzpostavljanje mir, miru. Torej, treba je biti uh, bolj, moramo biti bolj aktivni na področju ohranjanja miru. Potem gre za enako zastopanost moških in žensk v tej službi na vseh ravnih se pravi tudi pri izbiri kadrov. Ravno v zunanji politiki in v parlamentih je tako, da je prisotnost žensk eh, premalo um, zagotovljena in v zunanji službi in gospa Ashton je prav gotova naša zaveznica, je to treba zagotoviti, torej vključevanja enakopravnosti in enakosti. Potem uh, človekove pravice, moja kolegica bo povedala še več o tem, tu Eh, to mora postati pomembno področje službe za zunanje delovanje in to piše tudi v 21. členu ustrezne pogodbe. In potrebujemo tudi tako imenovane focal points pri delegacijah. Sicer pa podpiramo zahteve gospoda Broka in gospoda Verhofstata predvsem, kar zadeva tretji razdelek proračuna, ko gre za koherentnost. Hvala. Hvala, kolegica Lunaček.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 pomemben korak za večjo prepoznavnost EU na mednarodni ravni. Kar zadeva dejstvo, da živimo v času gospodarske krize, to eh, pomeni, da bi lahko to službo uporabili tudi za boj proti revščini in to je velik izziv tudi iz Lizbonske pogodbe. Kot predstavnica grškega parlamenta želim postaviti nekaj vprašanj. Evropska služba za zonanje delovanje mora delovati čim bolj pregledno. To velja za zaposlene te službe, to pa velja tudi za mandat in za pristojnosti te službe. Strinjamo se z načelom uravno uravnotežene, uh, uravnotežene reprezentativnosti. Potrebujemo geografsko uravnoteženost, tako da bodo vse države članice brez izjeme zastopane v tej službi, da bo ta služba lahko učinkovita. Eh, mora komunikacija potekati hitro in učinkovito med komisijo, državami članicami in Evropskim parlamentom. In Evropski parlament eh, ima ustrezne proračunske pristojnosti na osnovi soodločanja. Treba je preprečiti, da bi prišlo do zavlačevanja pri sprejemanju odločitev, kajti to bi pomenilo eh, ne samo, da bi ta služba Ehm, slabo delovala, temveč eh, delovanje EU eh, v celoti bi bilo v nevarnosti in ta služba mora dobro sodelovati tudi z državami članicami. To pomeni, da potrebujemo nek temelj, neko podlago, ki bo to upoštevalo. In ta nova služba, kot sem že rekla, igra pomembno vlogo vseh vprašanjih, ki so povezane tudi s sedanjo krizo. Hvala, kolegica Dalara. Sedaj pa ima besedo Lamberto Dini, eh, predsednik odbora za zunanje zadeve italijanskega senata. Tri minute. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, kljub temu, da uh, vsi v tem uh, domu imamo privilegij, da govorimo v svojem jeziku, bom jaz govoril v angleščini, ki je en od dveh delovnih jezikov v Evropski komisiji. Čisto na kratko bom komentiral v zvezi s tem, kar je povedal gospod Kristusen, gospod Bronk in gospod Verhofstadt. Želim povedati, da Ko bomo imeli diplomatsko službo, to ne bo pomenili, da bomo imeli zunanjo politiko. Kdo bo oblikoval politiko? Torej, uh, uradniki, ki bodo sodelovali v diplomatski službi, bodo prispevali k oblikovanju zanje politike ali bodo enostavno resničevali sklepe, ki jih bodo sprejeli drugi, torej svet, ministerski svet ali uh, kdo druga. To je, to, prvi, to je prvi komentar. Drugič, priznavamo in eh, soglašamo, da eh, ta eh, služba je sui generis služba, to ne sme biti institucija, ampak neka služba, ki ima svojo, svojo samostojnost, svojo neodvisnost, kar zadeva upravljanje proračuna in osebja. Vsekakor gospod Brok je pravilno povedal, da kar zadeva demokratično odgovornost in politični nadzor ni dovolj imeti samo gentleman's agreement med svetom ali visoko predstavnico in Evropskim parlamentom. Mislim, da to mora biti jasno pojasnjeno v eh, določenem dokumentu. To ni medinstitucionalna zadeva, to mora biti zelo jasno izrečeno. Naprimer, v izjavi visoke predstavnice o politični eh, odgovornosti, je tukaj zapisano, da visoka predstavnica bo zasledovala mnenja parlamenta v zvezi z glavnimi politič, zunanje političnimi zadevami. To mora postati uradni dokument, eh, ki ga bodo potrdile vlade tudi, ki naj ureja odnose. Predvsem, ko eh, govorimo o, o misijah, je zapisano, da parlament, da se, se bo, se bo eh, visoka predstavnica posvetovala posvetovala z Evropskim parlamentom, ampak mislim, da je treba se s parlamentom posvetovati v zvezi z vsemi misijami, tudi eh, vojaške misije, ki, ople, ki jih plačujejo države članice. To de, ali to ni del zunanje politike Evropske unije ali pa ne. Jaz mislim torej, da je treba zajeti vse misije in da pri, pri tem se je treba pri vseh misijah posvetovati s Evropskim parlamentom. Gospod Brok je tudi povedal, eh, kako se bo izvajal eh, politični nadzor, ko visoka predstavnica ni na voljo. Mislim, da je to ključna zadeva. Samo visoka predstavnica je izvoljena, je imenovana in torej ne moramo imeti v parlamentu samo nekega uradnika. Visoka predstavnica mora biti prisotna, ko gre za posvetovanje z Evropskim parlamentom. Gospod Ferhofštater, soglašamo s tem, da a, mora biti služba čim bolj ambiciozno zastavljena a, in hkrati pa mora biti a, neka služba, ki bo vitka, ki bo a, dinamična, ne pa neke vrste mamut. In torej to zaradi razlogov učinkovitosti in uspešnosti služba mora uh, nekako ne, ne preuzeti upravne organizacije Evropske unije, ampak mora delovati. Naprimer, vse zunanje službe komisije morajo ostati znotraj komisije, ne smejo se torej vključiti v to službo. Mi potrebujemo usklajevanje in visoka predstavnica je na vse zadnje tudi podpredsednica komisije in torej lahko izvaja tudi uh, te, to vrstne uh, eh, funkcije od tam, torej iz komisarskega kolegija. In na zadnje, gospod predsednik, mislim, da a, vsi ti delegati, vsi ti ljudje, ki so delegirani, ki so imenovani v službo, mislim, da mnogi izmed njih bodo potrebovali ustrezno diplomatsko usposabljanje, kaj tim včasih, nekateri izmed njih sploh niso nikoli opravljali to vrstnih funkcij in eh, torej evropski diplomati eh, potrebujejo ustrezno e, e, usposabljanje za evropske potrebe. Hvala lepa, s tem za zaključil. Hvala, gospod Dini. Eh, sedaj pa ima besedo gospod Daf, tri minute. Oh, um, Predsednik, pogodba spodbuja k temu, da izboljšamo kakovost in pogostost priložnosti sodelovanja med, med parlamentarnimi nivoji. Sicer to ni obvezujoče, ampak mislim, da moramo pogosto se posvetovati in se pogovarjati, ko razmišljamo o najprimernejši formuli. Hkrati moramo vzpostaviti forum, ki naj bo primeren za to, da prejema in nadzoruje. Tudi predsednika Varompuja, tako kot tudi visoko predstavnico Catherine Ashton. Kajti, oba imata odgovornosti za SZVP, za skupno zunanje in varnostno politiko. Tudi moramo biti zelo selektivni, ko gre za razlago pogodbe. Catherine Ashton ni edina odgovorna za skupno zunanje in varnostno politiko. ampak je odgovorna tudi za usklajevanje vseh zunanjih dejavnosti Evropske unije. In zun, služba za zunanje delovanje je, njena funkcija je pač ta, da je ravno v službi Catherine Ashton. Moramo torej biti zelo moramo imeti torej celostni pristop, ko razlagamo, ko si razlagamo pogodbo. Gospa Castro je eh, morda eh, namigovala na to, da bi morala Eštonova potovati po vseh evropskih eh, državah oziroma državah članicah eh, za to, da se pogovori z nacionalnimi parlamenti, ampak to bi bilo zelo nepraktično ko bi zahtevali od nje, da bi bila prisotna na vseh koncih sveta in v Bruslju, in torej, to bi bilo v bistvu nemogoče za njo. Nemogoče bi bilo za njo hkrati biti tudi zvesta uh, uradnica v službi demokracije in uh, evropskih vrednot. Če bi želeli, da bi bila hkrati pred 27 evropskimi parlamenti in pred Evropskim parlamentom. Zato, zato moramo še dalje razmišljati o ustreznem pristopu, kar zadeva reševanje tega vprašanja eh, parlamentarnega sodelovanja. Grazie, onorevole. Hvala. Gospod Daf, sedaj pa gospod Stiljanides iz Ciperskega parlamenta, tri minute. Hvala, gospod predsednik. Hvala za povabilo na ta sestanek. Potem, kar je povedal gospod Dini, mi ni treba kaj dosti dodati. Mogoče, da njegove misli še dopolnim s to ali drugo idejo. Torej, današnja razprava kaže, da smo si enotni tem, da naj bi ta služba bila služba sui generis. In pri tem je treba upoštevati tri vidike učinkovitost, koherentnost eh, pri delu službe in posebna vloga, ki jo izvaja. Če je služba pristojna samo za humanitarno pomoč, pomoč eh, to eh, pomen tega sicer spoštujemo, vendar to ne bi bilo dovolj. Eh, kaj ti služba eh, smo si zamislili širše. In to, kar sta povedala gospod Brok in gospod Verhofstadt, je zelo dobro začrtalo to, kar naj bi ta služba predstavljala kot učinkovita služba, kar zadeva eh, kohezijo in koherentnost, je to seveda tudi nekaj, kar je povezano z nacionalnimi parlamenti in z delom zunanjih ministrstv v državah članicah. Ciperski parlament je mnenja, da so predlogi dobro izhodišče. Vendar obstaja nevarnost, da se pojavi določen problem in sicer, da bo prišlo do odpora, ker imamo po eni strani vladno stališče in uh, stališče, ki eh, presega zgolj eh, mnenje vlade. Torej, seveda je treba povdariti tudi politični ugled Evropske unije, ki bi se lahko s tem povečal. Sedaj pa je gospod, na vrsti gospod Vondraček iz Češkega parlamenta tri minute. Ja, okay. Torej, torej pritisniti morate na gumb. Hvala lepa. Mislim, da je pomembno vključevati nacionalne parlamente. To, a, zato vam moramo izraziti priznanje seveda ne bi pričakovali, da bi visoka predstavnica a, eh, prišla v vse evropske države ravno v tem trenutku, ampak seveda, če sem jaz lahko prišel sem danes sredi a, vrste pogajanj, ki potekajo v moji državi, potem bi tudi eh, visoka predstavnica lahko bila danes tu prisotna. Vsekakor, mislim, da tukaj moramo poštevati eh, dve merili pri, tem, a, pri tej razpravi. Tukaj imamo vprašanje porazdelitve sredstev med institucijami. Lahko nam je to všeč, lahko to sovražim, ampak to je stvar demokracije. Ampak imam tudi nek občutek, In sicer občutek, da smo pod časovnim pritiskom, moramo znati dokazati, da imamo res neko pravo skupno zunanjo in varnostno politiko in da je Evropska unija pravi akter, mednarodni akter. Vse to je popolnoma razumljivo, to, da hkrati mislim, da tukaj ne gre samo za hitrost, za tempo, ampak gre tudi za kakovost. In v zvezi s tem dovolite, da izrazim dve misli. Ena zadeva vprašanje zastopstva. Po eni strani pa ponoma soglašam z Lambertom Dinjem, moramo biti sposobni uh, se pogovarjati tudi v nekem delovnem jeziku, kot eh, je francoščina ali angliščina in tako imeti pravo interakcijo. Hkrati pa je tudi pomembno to vprašanje lastništva. To mora biti naša služba. Tukaj ne gre za to, da smo mi in oni. Tukaj v zvezi s tem če pomislim na to, da francozi imajo neke vrste bojazen, da bi bili uh, neprimerno, torej da bi bili podzastopani, potem kaj naj bi rekle druge države? Seveda obstaja ta obrazec, ta formula, ki predvideva ustrezno geografsko ravnotežje in jaz bi pričakoval veliko več. Mi trenutno imamo vršilca dolžnosti na vladi, uh, ampak uh, jaz bi cenil recimo nekaj, kar se je, recimo, kar se je dogajalo pred nekaj uh, leti po širitvi v letu 2004. Se pravi, da moramo uh, si pomagati s to ustrezno uravnoteženo geografsko porazdelitvijo, kajti to res pomaga. Uh, čeprav trenutno smo daleč od tega, kar bi si res želeli. In drugič, kratka misel v zvezi s širitvijo. Jaz sem si zapisal, da, zapeležil, da eh, če resno razmišljamo o širitvi, potem prava širitev ni toliko zunanja širitev, ampak bolj notranja širitev, torej širitev, ki zadeva notranje zadeve. Hvala gospod eh, kolega Vondra. Sedaj pa ima besedo gospod Tenok. Eh, Hvala lepa. Moja skupina ECR ima manjšinski pogled v tem parlamentu. Torej, eh, naša konservativna stranka je nasprotovala Lizbonski pogodbi in nasprotuje tudi vzpostavitvi službe za nunje za, za delovanje. Zdaj pa imamo koalicijsko vlado, morda smo malo bolj pragmatični. Seveda, prepričani smo, da a, služba za zunanje delovanje bi morala biti medvladna služba, ki temelji, torej mora temeljiti na soglasju, predvsem, ko gre za deve v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko, a, je, kar je pomembno na diplomatski ravni. A, Seveda, to ne sme biti neka nadnacionalna komisija in je težko dejansko ravnati in obvladovati tako hibridno službo tudi zaradi pač zaporednih širitev. Tukaj moramo zajeti zunanjo politiko, hkrati pa tudi pristojnosti iz komisije. Imamo celo vrste strateških vidikov, geografskih vidikov, naprimer tudi vprašanje humanitarne pomoči, kar je nedvomno skupnostna zadeva zadeva. Torej, tudi sestava Evropskega parlamenta je mešana po sestavi. Tukaj se navežujemo tudi na 14. člen eh, Lizbonske pogodbe. Se pravi, nimamo novih pristojnosti, kar zadeva zunanjo politiko, ampak imamo sodelovanje na področju postop, poslovnika za zaposlene in tudi podro, imamo tudi soodločanje na področju sprejemanja proračuna. Se pravi, da tukaj eh, bomo lahko izražali svoja mnenja, tudi kar zadeva imenovanje posebnih strokovnjakov in tudi posebnih um, predstavnikov Evropske unije v tujih državah. Seveda, v splošnem moja skupina meni, da bi morala imeti ta služba za zunanje delovanje svoj proračun, ne pa proračun, ki bi bil nekako skrit v komisijenem proračunu. Še vedno razmišljamo o geografskem ravnotežju, eh, kar zadeva sestavo te službe. Moja stranka meni, da preveč prestiktivne kvote bi lahko spodkopale učinkovitost službe in eh, zaradi tega morda bi eh, lahko uh, imeli nekega uh, diplomata, recimo, ki, je, uh, ki dobro govori uh, angliško in kitajsko, uh, ko gre za diplomata, ki bo moral biti imenovan kita za kitajsko misijo, ne pa dajati prednosti nekemu diplomatu, ki govori dobro morda tri evropske jezike. Se pravi, da moramo imeti ustrezno uravnoteženost, moramo imeti tudi neko politično uravnoteženost. In um, dejansko moramo ugotoviti, kako uh, lahko evropske institucije najbolje delujejo. In hkrati moramo tudi uh, upoštevati, da ti ljudje morajo biti dovolj časa na razpolago v Bruslju za to, da ustrezno ocenijo tudi prednosti in slabosti sodelovanja z Evropskim parlamentom. Ta služba mora biti zanimiva proračunsko tudi za majhne države in vsekakor soglašam s tem, kar je povedala gospa Ribeiro Castro in sicer, da morajo biti nacionalni parlamenti ustezno vključeni v to delovanje. Vsa zadeva je zelo zapletena, stvari moramo ustrezno urediti, zato da bo ta služba res v službi tudi naslednjih generacij. Hvala lepa. Hvala, gospod Tenok. Sedaj pa gospod kolega Valkens iz eh, drugega doma nizozemskega parlamenta. Tri minute. Hvala, gospod predsednik, za to, da imamo danes priložnost eh, si izmenjati mnenja o vzpostaviti Evropske službe za zunanje delovanje. Nizozemski parlament ima nekaj vprašanj, kar zadeva Eh, naloge in delitev odgovornosti med komisijo, med eh, eh, visoko predstavnico in komisarjem za razvoj. Drugi dom nizozemskega parlamenta je mnenja, da je koherentna politika pomembna za močen nastop Evropske unije na svetovnem prizorišču, vendar mora, se mora to zgoditi na medvladni osnovi s poštovanjem različnih pristojnosti evropskih institucij je potrebno, da se zagotovi med institucionalno ravnovesje. Nacionalni parlamenti morajo preko svojih vlad še naprej izvajati določen vpliv. Razen tega je treba opozoriti na to, da pri razvojnem sodelovanju ima tudi nizozemska določene ambicije in da radi sodelujemo z evropskimi organi in pozdravili bi, če bi ta služba uspešno delovala na osnovi partnerstva eh, s Lisbonsko pogodbo kot izhodiščem, pri čimer imata pravico so odločanja tako evropski eh, kot tudi parlament kot nacionalni parlamenti. Gre za praktično izvajanje dela eh, te službe, ki mora biti učinkovita in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 Hvala, gospod predsednik. Hvala za to, da ste organizirali to konferenco. Mislim, da je to res pravi trenutek. Cilj, ki smo si ga zastavili v Bukarišti, je ta, da bo ta služba za zunanje delovanje dejansko učinkovita, tako da bomo lahko govorili z enim glasom na področju zonanjih dejavnosti Evropske eh, unije. Treba pa je pripomniti tudi nekaj kritičnih zadev. Prvič, eh, bilo je že rečeno, da naj bi ta služba bila avtonomna, da naj bi imela svoj proračun, da naj bi sama upravljala svojimi kadri in da mora eh, imeti enako distanco do komisije in do sveta. In vsi eh, sodelavci se morajo počutiti dobro v tej novi strukturi in vsak mora eh, imeti tudi eh, vtis, da je ustrezno predstavljen v tej službi. Če s, eh, temu ne bo tako, eh, bodo spet pos, prišli na površje nacionalni interesi in to je velika nevarnost za to službo. Želimo si koherentno službo, razen tega smo mnenja in tudi to smo danes že slišali, da naj bi pri zaposlovanju kadrov um, se držali najvišjih meril preglednosti. Razen tega je treba upoštevati načelo geografske uh, uh, uravnoteženosti. Um, treba je poskrbiti za enakopravnost vseh zaposlenih. V romunskem parlamentu smo mnenja, da naj bi to službo ustanovili čim prej odločitev in tudi pravila, ki so povezana s tem, eh, Torej, seveda je treba poskrbiti tudi v rebalansu proračuna za to, da bo stvar hitro stekla. Sedaj pa nekaj o vlogi nacionalnih parlamentov. Ta stvar je bolj zapletena oziroma tudi Evropskega parlamenta. Mislim, da moramo najti neko ravnovesje, uravnoteženost med legitimnimi demokratičnimi interesi Evropskega parlamenta na eni strani in eh, legitimnimi in interesi nacionalnih parlamentov, ki jih je treba prav tako vključiti in tudi eh, pogodba to eh, ustrezno ureja. Torej gre za interese tako Evropskega parlamenta kot nacionalnih interesov, oboji so legitimni in vsi, eh, eh, vsi pa morajo eh, si morajo želiti eh, službo, ki bo učinkovita. Potem sosedska politika prav gotovo je tu med pristojnostmi nove službe. Pogosto eh, si želimo bolj strateško postopanje in ne samo tehnično obravnavo teh vprašanj. Hvala. Pa gospod Šulc, tri minute. Hvala, gospod eh, predsednik, tudi jaz. E, izredno pozdravljam današnjo razpravo skupaj s predstavniki nacionalnih parlamentov. Mislim, da to kaže v smer, da moramo e, tudi na področju zunanje in varnostne politike razmišljati enako, evropsko in nacionalno. Ne smemo izigravati nacionalnih interesov z evropskimi interesi in se zmeraj samo pogovarjati o tem, kdo ima večji vpliv. Gre za pomembne globalne izzive in tu moramo nastopati enotno. Zato izredno podpiram to, kar je povedal finski kolega, torej zunanja in varnostna politika in prihodna služba za zunanje delovanje mora biti odprta za evropske državljane. Evropski državljani morajo razumeti pomen te službe. In to čutiti se pravi, gre za demokracijo, za transparentnost, preglednost in eh, možnost soodločanja v prihodnji zunani politiki Evropske unije. Bila, bilo je postavljeno tudi vprašanje, eh, kakšna naj bi bila vsebina prihodne evropske zonanje politike in kdo bo odločal o tem. Mislim, da moramo o tem še bolj podrobno razmisliti, ko gre za eh, zasnovanje službe za zunanje delovanje. Evropska unija kot partner drugih držav in regij v svetu, ki se bori proti revščini, ki se bori za civilno reševanje konfliktov, za razvoj, za človekove pravice, To mora stati na prvem mestu in eh, dovolite, da omenim primir, kar zadeva strukturiranje Evropske službe za zunanje delovanje, doslej ni dovolj pojasnjeno, kako bo potekal ta kanal, gospa Ashton, in uh, v povezavi z drugimi komisarji, uh, kako na eni strani zagotoviti avtonomnost tih, eh, eh, tega delovanja, po drugi strani pa tudi povezanost. Torej gre za seveda tudi za nadzor eh, politike skupnosti strani Evropskega parlamenta, to je bilo danes že rečeno, in tudi nacionalni parlamenti morajo izvajati ta nadzor. V prihodnje potrebujemo bistveno okrepljeno sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalni pol, eh, parlamenti. Potem trgovinska politika, razvojna politika. Gospoda Kristofersona sprašujem, kako konkretno naj bi v primeru konfliktov našli rešitev ne da bi eh, področji skupnosti prepeljali v medvladno eh, sodelovanje. Hvala gospod Šolc, sedaj pa je na vrsti gospod Ridla, podpredsednik odbora za zunanje zadeve Slovaškega parlamenta. Tri minute, prosim. Signor Presidente, la ringrazio per la parola che predsednik, hvala lepa za besedo in eh, držal se bom zgleda pred gospoda Dinija in bom spregovoril v francoščini, ki je eh, drugi jezik um, občevanja v parlamentu. Želel bi in uh, naj. Uh, Naj, eh, najprej obžalujem eh, odsotnost gospe Aštoneve danes eh, v tem parlamentu. Zelo z velikim zanimanjem in z veliko pozornostjo sem poslušal to, kar je povedal, povedal gospod Kristofersen. To, da čim bolj se razprava razvija, tem bolj prihajajo na dan določene težave, določeni problemi. Torej bi bilo primerno, da bi gospa Aštonova tem stvarem prisuhnila osebno tako je ne bi bilo treba se podajati na potovanje v 27 držav članic, bi lahko enostavno sedela tu v Bruslju z nami, z nami in prisluhnila naše eh, ideje, mnenje, zahteve z ozirom na eh, nastajajočo službo za zunanje delovanje. Moram reči, da to, kar je bilo povedano, je izraz politične volje, ki jo izraža 27 članic, ki si želijo, eh, da prije do oblikovanja učinkovite službe za zunanje delovanje, za zunanje odnose Evropske unije. Naj se navežem na besede nemške kolegice oziroma gospe Ribero Castro oziroma gospoda Dinija. Naj eh, gospodu Dafu povem, da seveda Nedvomno. Gospa Ashton ne more biti vse prisotna, ampak pri eh, načrtovanju svojih dejavnosti bi morala vsaj poskusiti biti prisotna, kdaj pa kdaj v državah članicah tako da bi imela redne stike z temi državami. Zato bi bila sta, lahko stalno na tekočem glede tega, kar eh, menijo države članice in to pri svojem diplomatskem delovanju. In na koncu naj eh, poudarim še neko dejstvo in sicer, da mi, vsaj mi Slovaki, bi si želeli, da se spoštuje eh, pravična geografska zastopanost držav članic znotraj te službe. Ne govorim samo o malih državah. Male države, ki jih večkrat zanemarimo, prespregledamo nekako. Eh, ne zastopamo ustrezno, ker eh, imajo pri tem eh, prednost večje ali starejše države članice. Vsekakor sem zanimanje prisluhnil današnjim zagotovilom in sem zadovoljen, da so lahko dodal vsaj en kamenček temu mozaiku. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi eh, za eno minuto dal besedo gospe Castro, če želi odgovoriti, eh, odgovoriti gospodu Dafu in eno minuto bi dal gospodu Municu. Izvolite. Just to clarify my... Torej, gospod Castro, pravzaprav, eh, spregovoril bom v angleščini, zato da pojasnim svoja prejšnja mm, svoje prejšnje misli. Jaz sicer ne, ne mislim, da bi morala gospa Eštonova priti nujno v Evropski parlament, ampak sem priporočil, naj bi obiskala včasih tudi nacionalne parlamente. Seveda nočem reči, da ona mora biti osebno prisotna, lahko, imamo lahko druge ljudi na mestnje, ki bi lahko se podali na obisk v nacionalne parlamente, zato da prisluhnijo tamkešnjim mnenjem. Seveda obžalujem, da danes gospe Aštonove ni med nami, to, njena prisotnost bi bila sicer zaželena. Hvala lepa, gospod Castro, gospod, gospa Munic, eno minuto. Jaz bom se govorila v španščini, ki bi morala biti ena od delovnih jezikov v službi za zunanje delovanje. Imam konkretno vprašanje za gospoda Kristofercena. Uh, eh, in sicer uh, zato, ker sodelujem tudi v skupini za preprečevanje konfliktov in spodbujanje miru. Predvideno je, da uh, načrtovanje uh, odzivov na krize in torej to iz tretjega člena instrumenta za stabilnost, uh, to je predvideno, da Predvideno je, da je to pristojnost, ki se prenese na uh, službo za zunanje delovanje, ampak služba Relex 2 ne predvideva, da pride do tega prenosa pooblastil na službo za zunanje delovanje. In torej funkcija bi bila CMPD-ja, torej sveta oziroma sveta, ki se ukvarja samo z varnostnimi vidiki. Torej, če eh, načrtovanje eh, odzivov na krize, eh, ekipa v Relixu 2, ki se trenutno ukvarja s tem, bi morali biti prenesena. In eh, torej ta funkcija naj ne bi bila eh, dodeljena svetu, ki ima veliko bolj omejen pristop, ki temelji zgolj na varnost v primerjavi z komisijo. Vsekakor bi rada izrazila svoje presenečenje nad tem, kar je nad resolucijo francoskega senata 21. maja, kjer je zapisano, da glede na to, da uvodne izjave ne pripisujo nikakršne specifične pristojnosti Evropskemu parlamentu, da se izrazi v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje. Tako je zapisano, ne vem, če so ostali eh, kolegi v odboru, se, če se strinjajo s tem, vsekakor vsem ženskam Saudske Arabije, Arabije, ki so tu prisotne, bi jih želela pozdraviti. Hvala lepa po tem zadnjem prispevku. Predajamo besedo gospodu Kristofersonu in ga prosimo, da se omeji po močnosti na 10 minut. Seveda, to je zelo zahtevna naloga, veliko je bilo pripomb, prišlo je tudi do nekaj vprašanj. Morda bi mu priporočili naj odgovori samo na vprašanja in da potem, da bomo dali na zapisnik njegova mnenja v zvezi z pripombami. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Zelo cenim tako pripombe kot vprašanja, ki so bila izražena danes. Sicer ne bom eh, pretirano si tolmačil pripomba, ki so prišle iz nacionalnih parlamentov, ampak mislim, da v glavnem lahko rečem, da v glavnem eh, je te, te prispevke prevevala neka optimistična naklonjenost eh, do nastajajoče službe. Torej, nekaj pripom, nekaj komentarjev, vz, predvsem tisti, ki uh, se navezujejo na nacionalne parlamente. V zvezi s tem Naj vas opozorim, naj vas spomnim, da gospa Eštonova je bila prisotna na zadnjem, na zadnji seje, seje, seji eh, predsednikov zunanje političnih odborov v Madridu pred nedavnim. V tem trenutku je sicer obljubila, da bo prisotna na eh, seji te posebne skupine vsakih šest mesecev in torej to je nedvomno nek prvi korak sicer bi eh, gospa Ištovenova rada bila danes tu eh, pred vašim, eh, pred vašim odborom, pred eh, tem zasedanjem, ampak imela je druge obveznosti in torej zelo težko nekako se razpoloviti med različnimi obveznostmi. Potem pa kar zadeva uradnike, ki bodo sestavljali službo In kar zadeva uradnike, ki bodo na voljo eh, nacionalnim parlamentom, eh, v zvezi s tem lahko pozitivno odgovorim. Imeli bomo torej ustrezne uradnike, ki bodo zagotavljali um, odnose oziroma dialog z Evropskim parlamentom in z nacionalnimi parlamenti. Ne bomo imeli nikakršnih težav to pogledno in tudi ne bo težav glede tega, da bi uradniki iz nastajajoče službe prisotni od časa do časa v nacionalnih parlamentih, kjer bi se znanjali nacionalne parlamente parlamentarce. Seveda to ne pomeni parlamentarni nadzor, ampak to je nek prvi korak oziroma način za zagotavljanje večje preglednosti in boljše razumevanje tega, kar počenjamo. Nedvomno imajo nacionalni parlamenti pomembno ulogo tudi, kar zadeva politični nadzor in tudi, ko gre za zunanjo politiko in Evropsko službo za zunanje delovanje. V nacionalni parlamenti so, so udeleženi pri zunanji politiki, ki je sicer pretežno v rokah eh, sveta in nacionalnih parlamentov, seveda. Tukaj mislim na, vse, na vsa delovanja, ki so povezana z varnostjo in obrambo. vrsta vprašanj je bila postavljenih eh, z ozirom na ambicije službe. Koliko stvari, koliko področji naj bi služba zajemala? Mislim, da je gospod Dini rekel, da obstaja določena uh, meja, kako daljši lahko sežemo. Uh, Kajti, če želimo vključiti vsa politična področja, ki imajo zunanje politične vidike, potem bi lahko vključili večino komisijo, eh, komisije v službo večina ljudi meni, da a, najbolj pomembno zunanje politično vprašanje, s katerim se trenutno soočamo, je energetika in na zadnje tudi okolje, a, podnebje, priseljevanje, vse to ima določene zunanje politične vidike. Torej se pravi, da moramo v določenem trenutku postaviti konec vključevanju a, novih področji. Služba predlaga, da bi, im, da bi a, le a, e, ta vključevala nekaj pomembnih vidikov razvojnih politik, pa čeprav a, obstaja še vedno komisar za razvoj, ki bo samostojno deloval in služba bo dejansko služba, ki bo delovala za a, tudi komisarja za sosedsko politiko, se pravi, da, ne, da komisar za sosedsko politiko ne bo in razpolagal za dodatno službo za sosedsko, sosedske zadeve, ampak da bo to že zajeto v Evropski službi za zunanje delovanje. Vsekakor je pomembno o, povdariti, da služba ni e, samo služba za gospod Eštonovo, ampak tudi, e, ki bo delovala za celotno komisijo in tudi v korist Evropskega parlamenta. Potem pa primer eh, iz področja humanitarne pomoči. Mislim, da če si ogledamo razmire na Haitiju, naprimer, to je bil značilen primer tega, ko smo ugotovili, da eh, instrumenti ki bi lahko bili zajeti v, v okviru službe za zunanje delovanje, eh, bi eh, lahko Eh, bili eh, na razpolago za delovanje na Haitiju. Seveda, eh, menili smo, da ne bi bilo pametno vključiti DG Eko v celoti pod okrilje Evropske službe za zunanje delovanje. Ampak seveda, lahko bi imeli določeno prednost, ko bi DG Eko ohranil določeno neodvisnost glede na novo službo. Kar pa zadeva vojaško strukturo, mislim, da to, kar smo zgradili skozi leta in sicer z ozirom na naše civilno-vojaške zmogljivosti, kar bo zdaj zajeto in eh, združeno v, s službo, bo velika prednost. Uh, to so področja, kjer Evropska unija lahko stori veliko več kot kdorkoli eh, druga eh, po celem svetu. Skozi leta smo ugotovili, da lahko zelo veliko prispevamo, kar zadeva izvajanje in uresničevanje politike Združenih narodov na vojaško-civilnem področju v, na mnogih, eh, v mnogih predeljih sveta. Nekaj vprašanj je bilo postavljenih v zvezi s stroški. Prva pripomba, ki jo želim eh, podati glede na stroške, je naslednja. Dan danes imamo na razpolago uh, za. Uh, evropsko zunanjo politiko določena sredstva, imamo tudi osebje v okrilju komisije, v okrilju, pod okriljem eh, sekretarijata sveta. Imamo pa tudi določene ljudi, ki jih eh, zaposlujejo eh, različna predsedstva, ki rotirajo in imamo vse delegacije v Bruslju, ko prevzamejo predsedstvo, okrepijo svojo delegacijo in to ne samo v Bruslju, tudi v New Yorku in v Ženevi. Se pravi, da ko govorimo o eh, tem, da mora biti ta služba proračunsko neutralna, Tukaj eh, ne smemo si ogledati samo evropskega proračuna, ampak moramo si ogledati vse vire, ki so na voljo v tem trenutku za uh, zunanjo politiko Evropske unije. Torej, to pogledno ni nikakršnega dvoma. Zdaj, ko moramo mi prevzeti te funkcije, potem zunanja služba za zunanje delovanje uh, Zdaj, ko mi moramo zagotoviti usklajevanje tudi z mednarodnimi delegacijami, potrebujemo dodatno osebje. In torej pričakujemo, da v naslednjih eh, letih bomo zaprosili za dodatne kadre. Ampak ti skupnostni kadri bodo nadomestili nacionalne kadre, ki eh, so bili v preteklosti na voljo za uresničevanje zunanje politike Evropske unije. Ta, ti dodatni kadri, to dodatno osebje so tudi sredstvo, s katerim bomo zagotovili, da najkasneje do leta 2013 bomo sposobni zagotoviti, da bo služba sestavljena z vsaj eno tretjino, eno tretjino osebja, ki bo prihajalo iz držav članica. Torej, to je sorazmerje. Pri tem je treba upoštevati tudi uh, naravne upokojitve, do katerih bo prišlo in spremembo nekaterih uh, statusov uh, nacionalnih ekspertov v, v polnopravne uradnike te službe. Vprašanje je bilo postavljeno, kako dolgo bo lahko nacionalni diplomat ostal v službi. In Naš predlog je dejansko, da bi to obdobje trajalo največ deset let, ampak naj dodam, da je to nedvomno vprašanje, ki ga bo treba še, v katerega se je treba še poglobiti, kajti osebno ne mislim, da bi lahko dolgoročno gradili službo, ki bi, bil, ki bi jo popolnoma sestavljali ljudje, ki prihajajo in odhajajo, torej če bi prišlo do prevelike rotacije, do prevelikega nihanja, bi to bilo negativno za službo, ampak to je vprašanje, eh, v zvezi s katerim se bomo morali še pogovoriti eh, z Evropskim parlamentom. In uh, to bo tudi stvar umestnega pregleda leta 2013. Gospod Dini je zahteval utrditev izjave, kar zadeva politično odgovornost. V zvezi s tem tem naj povem, da različni elementi, ki so zajeti v izjavi o politični odgovornosti oziroma večina elementov, se eh, bodo, bodo naknadno pretvorjeni v pravno besedilo in bodo torej vključeni v dokumente, ki jih bo trebno revidirati. Se pravi, da bo to imelo eh, formalni status v naknadnem trenutku. naj dodam, da ena od, eden od pozitivnih eh, učinkov sodelovanja, ki smo ga razvili z Evropskim parlamentom v zadnjih mesecih, je dejstvo, da nedvomno v končnem sklepu, ki bo sprejet, bo zajet tudi element proračunske odgovornosti. Imeli bomo jasne določbe po tem, eh, v zvezi s tem, da eh, bo služba tudi podvržena razrešnici. In torej vam zagotavljam, da bomo čim bolj pregledni, čim bolj transparentni in bomo nedvodno podvrženi parlamentarnemu nadzoru in razrešnici, eh, tako kot je tudi že v tem trenutku komisija. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste se držali moje spodbude, da zaključite svoj prispevek. Mm, čeprav nedvomno niste imeli časa se dotakniti nekaterih drugih vidikov, ki so bili omenjeni, ampak moramo se držati tudi eh, določene časovnice. Oproščam se tudi eh, za nekaterimi kolegi, bodi si nacionalnih, nacionalnih kot pa Evropskega parlamenta, ki niso imeli priložnosti, da spregovorijo, ampak seveda njihova imena ohranimo za naknadno razpravo. Bi zdaj želel želel eh, predati besedo gospe Suka, ki je eh, generalna direktorica generalnega direktorata za človeške vire in varnost pri komisiji, ki bo predstavila pravni okvir eh, Evropske službe za zunanje delovanje in sicer po možnosti v desetih minutah, ki jih ima na voljo. Hvala. Okay, so, thank you, um, Hvala lepa, predsednik. Vzpostavitev Evropske službe za zunanje delovanje terja določene spremembe, kot naprimer spremembo poslovnika za zaposlene in pogoje za druge zaposlene. To bo storjeno v okviru rednega zakonodajnega postopka in torej Evropski parlament bo v celoti so udeležen. Naj spregovorim o vsebini, naj vam povem, kje smo v zvezi s predlogom komisije. Že smo zaključili vse razprave z sindikati in besedilo je trenutno v okviru odbora za eh, poslovnik za uslužbene. To je eh, odbor, ki, v katerem so zastopani eh, tudi sindikati vseh zaposlenih. Odbor naj bi predal svoje mnenje do jutri in komisija naj bi sprejela svoj formalni predlog prihodni teden 9. junija in to v okviru navadnega postopka za predstavitev predloga svetu in parlamentu. Naj pojasnim, da a, poslovnik za uslužbence predstavlja osnovni okvir, v okviru katerega a, se, bo ure, se bodo urejali vidiki, ki so povezani z. Za, uh, us, za uslužbence. Dejansko Zato, da eh, bo, eh, to je nujno potrebno zato, da postane predlog konkretno operativen. Ko govorimo o vsebini predlaganih sprememb, kar je najpomembnejše, je 27. Eh, člen pogodbe o Evropski uniji. V zvezi s tem členom Evropska služba za nunjede delovanje vključuje uradnike, ki prihajajo iz generalnega sekretarjata sveta, iz komisije in pa osebje napoteno iz nacionalnih diplomacij eh, držav članic. Zelo pomembno je torej zagotoviti, da eh, osebje, ki prihaja iz teh treh virov, se eh, obravnava na popolnoma enak način. To pomeni, da ko spremenimo statut uslužbencev, moramo zagotoviti, da svet, komisija in nacionalni diplomati se obravnavajo na enakopraven način. Torej, ne bomo dali prednosti notranjim kandidatom oziroma kandidatom iz drugih institucij, ko bomo objavljali eh, nezasedena mesta torej, naj se navežem na besede gospoda Kristofersena, zato da zagotovimo ustrezno zastopstvo, kar zadeva za uslužbence e, iz nacionalnih služb, bomo čakali do 13. junija 2013, se pravi, to je faza start-up. E, v tej fazi bomo torej imeli posebne ukrepe za spodbujanje njihovega vključevanja. To pomeni, da v primeru, ko bi imeli nezasedena mesta, eh, bomo skušali vključevati te uradnike in morda jim bomo dali prednost, v kolikor ima, bodo imeli podobne kvalifikacije. Po tej zagonski fazi in torej po juniju 2013 enakopravni dostop bo zagotovljen tudi uradnikom, ki prihajajo iz drugih evropskih institucij. Eh, torej, čisto za minutko bi se osredotočila na eh, vidike, ki so povezane z osebjem, ki prihajajo iz nacionalnih diplomacij. Zato, da bi jih ustrezno vključili v Evropsko službo, bomo vzpostavili posebno kategorijo začasnih eh, uradnikov ta kategorija bo čim bolj uh, spominjala oziroma podobna kategoriji uradnikov. Imeli bodo torej enake dožnosti in pravice kot navadni evropski uradniki. Trajanje njihovih pogodb predvidoma naj bi trajal za začetno obdobje štirih let, bodo, bodo obnovljive za štiri leta te pogodbe, seveda pod pogojem, da države članice, zainteresirane države članice, dajo svoje pozitivno mnenje. Torej, na prvi dan, eh, tako kot predvideva eh, sklep eh, komisije in sveta, določene entitete tako iz sveta kot iz komisije bodo prenesene v Evropsko službo. In torej ljudje, ki, zaposleni, ki so zaposleni v teh službah, bodo preneseni v službo za zunanje delovanje. Bodo torej premeščeni. Torej, ti uradniki, ki bodo premeščeni, v primeru, ko bi si želeli se vrniti v svojo prvotno uh, eh, zaposlito, bodo imeli možnost, da zaprosijo za to vrstno premestitev in bodo imeli pri tem določeno prednost, tako kot notranji kandidati. Zdaj pa bi želela vam še nekaj povedati v zvezi z posebno situacijo delegacij, na to pa bomo spregovorili o vodjih delegacij in o uradnikih, o zaposlenih v delegacijah. Vodje delegacije, komisija bo, jih bo, uh, torej, bo upoštevala nek kratek seznam, uh, iz katerega bo imenovala vodje delegacij. Uh, ampak seveda bo predhodno morala izraziti svoje pozitivno mnenje. V teh delegacijah bomo imeli eh, zaposlene uslužbence iz komisije, ki bodo delovali usporedno z eh, uslužbenci pri Evropski službi za zunanje delovanje. Se pravi, z administrativnega, organizacijskega in proračunskega vidiga eh, uradniki komisije bodo prejemali navodila tudi strani uradnikov, eh, ki pripadajo pa Evropski službi za zunanje delovanje drugi strani. Evropska služba za zunanje delovanje bodo, eh, in uradniki te službe, ki bodo izvajali eh, eh, naloge za komisijo, bodo morali spoštovati navodila komisije v tem smislu. Poleg tega bomo imeli celo vrsto drugih tehničnih sprememb, ki jih ne bom omenjala, ker nimam časa za to. In mislim, da se bom ustavila pri tem, zato da bomo imeli dovolj časa na razpolago za razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Suka, zelo zanimiva vaša predstavitev. Zdaj pa odpiramo razpravo, ki jo bom zaključil uh, z uh, imeni, ki jih že imam na seznamu. Torej, 12 govornikov, prvi na vrsti je gospod Gualtieri uh, v zastopstvu poročevalca odbora Juri ki je tudi odgovoren za spremembo štatuta uslužbencev uh, na voljo, imaš samo štiri minute, žal mi je. Hvala lepa, predsednik. Tukaj zastopam poročevalca odbora Juri, gospoda Rabkija, ki me je zaprosil, naj ga nadomeščam. Naj povem, da. A, Statut eh, uradnikov predstavlja nedvomno bistveno, bistven sestavni del za vzpostavitev službe. Na vse zadnje, služba za zunanje delovanje je predvsem njeno osebje. In torej je očitno, da definicija eh, načina, ki urejo upravljanje z osebjem, to ni neke vrste dodatek, neka postranska zadeva pri vzpostaviti službe, ampak je prav srčika tega, te vzpostavite. Zaradi tega je Evropski parlament eh, sklenil, da počaka, kar zadeva sproženje formalnega postopka potrjevanja svojega mnenja. Eh, k eh, sklepu eh, sveta, torej da počaka na predstavitev formalnega predloga spremembe staff regulations, torej statuta uradnikov. Ne na zadnje moramo biti pozorni na to, da temeljne smernice, kar zadeva stališče parlamenta, so bile že izražene in, od, in, izra, in, in opredeljene na številnih sejah odbora Juri. Uh, In eh, torej z metodološkega in pravnega vidika naj povemo naslednje. Eh, trdno smo prepričani na ravni Evropskega parlamenta, da pravna podlaga glede na to, da eh, je to pravna podlaga za reformo uredbe o vse, osebju, ki se opredeljuje v členu 236 pogodbe o delovanju Evropske unije in torej postopek soodločanja, je očitno, da šesti člen skupaj sklepa sveta ne e, more definirati zaradi pomankanja ustrezne pravne podlage, ne more definirati na podroben način pogojev za spremembo in reformo statuta uradnikov, kajti to mora biti sprejeto e, na podlagi postopka soodločanja torej z tega zornega kota eh, naj povem, da ugotavljam, da prihaja do prizadevanja strani veleposlanika Kristofersena in visoke predstavnice, da izboljšata formulacijo šestega člena, to pogledno eh, in dejansko želijo navesti, da načela, ki so zajeta v tem členu, eh, torej. Eh, ne, eh, ne eh, prezjudicirajo skupnostnega postopka. Morda bo lahko ta formulacija še dodatno izboljšana, tudi eh, ugotavljamo, da prihaja do uh, zanimivega koraka naprej. Drugi uh, pomemben vidik, če se spusim v vsebino stališč parlamenta, zadeva, kako konkretno zagotovimo enakopravno obravnjavanje, enakopravne dožnosti in pravice uh, za vse osebje v službi, zato da je ta služba res evropski, evropsko telo. Tukaj imamo nekaj zelo konkretnih uh, komentarjev. Prvič potreba potem, da iz napotenih evropskih strokovnjakov ne smemo narediti neko četrto kategorijo pri tem osebju in torej moramo pojasniti, da uporaba teh funkcij, eh, ki je sicer potrebna, mora biti omejena samo na specifične primere. Drug vidik stališča parlamenta je naslednji. Torej, začasni, eh, začasni eh, zaposleni, ki prihajajo iz držav članic, morajo imeti možnost, da ostanejo v službi In potem še eh, tretje vprašanje v zvezi z odstotki, kaj ti ni dvoma o tem, da ena tretjina osebja mora prihajati iz držav članic, je pa tudi jasno, da bi bilo bolj koristno določiti, da vsaj 50 odstotkov osebja mi moral, moralo priti iz eh, komisije, kaj ti trenutno skupnostna znanja eh, so predvsem eh, na ravni komisije. Eh, in torej 50-odstotna zastopnost, zastopanost bi bila ustrezna. Potem tudi geografska porazdelitev mora, mora temeljiti na konkretnih ukrepih, ki naj to zagotavljajo in ne na zadnje menimo, da letno poročilo visoke predstavnice o sestavi osebja službe mora biti predloženo tudi Evropskemu parlamentu. Hvala lepa. Hvala gospod Gualtieri, dve minuti ima zdaj na voljo gospod Pisko iz portugalske eh, skupščine. Dobro, jaz sem prezident. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Tudi sam bi podal nekaj pripomp in postavil nekaj vprašanj. Pravzaprav gre samo za dve vprašanji. Najprej, kar zadeva kriterije, ki naj bi veljali za zaposlovanje uslužbencev, potem pa gre za konflikt interesov med Evropsko unijo in državami članicami. Jasno je treba povedati, kateri kriteriji naj bi veljali pri zaposlovanju predstavnikov diplomatskih služb. Tukaj moramo imeti jasne pogoje in države članice imajo zelo specifične tradicije in navade, kar zadeva to zaposlovanje. Upoštevati je treba tudi jezikovni režim vprašanje jezika je pomembno. Zato bi se ponovno vrnil na to vprašanje. Želimo si krepiti Evropsko unijo, hkrati pa si ne želimo, da bi se s tem slabile države članice. In še ena težavna točka je tukaj, treba se izogniti konfliktu interesov znotraj te službe. Zato je pomembno, da te konflikte čim bolj omejimo. Vendar se bojim, da bo prišlo do neke vrste konkurence in da bo prihajalo do konfliktov interesov zaradi tekmovalnosti med eh, Evropsko službo za zunanje delovanje in posameznimi državami članicami in njihovimi diplomatskimi službami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 Torej se to nanaša na prvi del naše razprave. V odboru za zunanje zadeve se je gospod Bulon s tem zelo ukvarjal. V zadnjih mesecih, zadnjih letih smo se s tem vprašanjem ukvarjali in ugotovili, da bo Evropa postala oziroma je nerazpoznavna. Eh, kot eh, diplomatska sila na mednarodnem parketu. To smo opazili na Bližnem shodu in to vidimo tudi pri boju proti podnebnim spremembam, pa tudi pri vprašanju iranske jedrske energije. Če želimo biti verodostojni v odnosu do velikih držav in uh, držav, ki se hitro razvijajo, potem moramo govoriti v en glas. In zato podpiramo vzpostavitev takšne Evrope, Evropske službe, ki bo instrument v te namene. Bi se pa vrnil na še eno zadevo. Če tudi imamo skupno zunanjo in varnostno politiko, ki je za nas pomembna, naj še enkrat opozorim na to, da je za Francijo odločitev, da bi imeli tudi vojaške operacije pri vplivih na proračun, predstavlja zadevo, ki jo je treba reševati na medvladni ravni, tudi s koordinacijo nacionalnih parlamentov. Tega ne moremo izvajati preko skupnostnega proračuna. Za primer vzemimo Afga Afganistan tukaj se kaže, da države, ki so tukaj deležene, eh, svoje proračunske učinke same nadzorujejo. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Gospod Bulon. Gospod Sarjo Zvolski, poročevalec za zunanje, odbora za zunanje zadeve, ki se ukvarja tudi z statutom uradnikov. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik najprej naj povem, da se strinja s tem, kar je povedal gospod Kristofrnsen, da se zadeve svetlijo, vendar nas še čaka nekaj dela. Stališče parlamenta, kot ga najdemo v dokumentu gospoda Broka in Ferhofštata, glede predlaganega sklepa sveta kaže, da si parlament, predvsem odbor za zunanje zadeve v njem, želi močno evropsko službo in tudi odgovorno, kar zadeva politično in proračunsko odgovornost. Kar zadeva zaposlovanje, se je tudi v predstavitvi komisije naša bojazen potrdila. Mislim, da to ne eh, zadošča za izpolnitev zahtev Evropskega parlamenta. Tako da se pridružujem vsem, ki so govorili o geografski reprezentativnosti Evropske službe. Treba zagotoviti občutek pripadnosti za vse države članice. Tako bi morali že od začetka sodelovati pri vzpostavitvi te službe službo bi morali sestavljati najbolj sposobni eh, kadri, vendar tudi na osnovi regionalne uravnoteženosti. Eh, ni pa to nujni pogoj, zaradi tega, ker znanje in sposobnost eh, nista opredeljena z geografskimi pogoji. Lahko bomo delovali samo v interakciji med uradniki vseh služb. Geografska reprezentativnost bi morala biti. ustrezno zakorenjena v skladu z pogodbi. Relix ima tukaj dimenzije, ki nas skrbijo. Posamezne države članice v tem ključu uh, za sestavo bodoče službe sploh niso zastopane. Malta ima nič oseb Bolgarija, 16 odstotkov, Cipr 16 odstotkov, Luksemburg 18 eh, odstotkov, Romunija 18. Uh, eh, Latvija 20, Slovaška 20, Poljska 26, Slovenija 28. Litva 33, Estonija 33, 36, Mačarska 44, Nemčija 70, 73, Velika Britanija in 95, Italija. Zakaj komisija ne uporablja svoje uredbe 41 pri spostavljanju zavezujočega instrumenta za določanje geografske reprezentativnosti, s katero se bomo lahko strinjali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sarjo Svolski. Besedo, gospod Severin, za dve minuti. Hvala, gospod eh, predsedujoči, dragi kolegi. Naj podam nekaj splošnih eh, komentarjev. Menim, da je jasno, da govorimo o tehničnem instrumentu in ne o po, telesu političnega odločanja. V tem kontekstu moramo razumeti, da mora imeti ta instrument dobra novica za vse naše državljane, nacionalnih držav in Evrope kot take, saj so nas vedno znova pozivali k temu, da dobimo bolj koherentno, transparentno službo pri zunanjem delovanju Evropske unije. To je nekaj dobrega tudi za naše partnerje, globalne akterje, ZDA, Kitajsko, Rusijo, ki nas vedno prosijo za bolj koherentno politiko v odnosu do njih. Ne gre torej za nove pristojnosti parlamenta ali komisije, oziroma gre za več moči, zato ker imeli, bomo imeli na voljo dober instrument, kar nas bo delalo močnejše. Po drugi strani pa ta instrument ne sme biti samo tehnično učinkovit, ampak eh, predvsem evropski. Z tega vidika ne gre za reprezentativnost, gre za eh, zmogljivost za izpolnjevanje določene naloge. Geografska uravnoteženost pa pomeni ustrezna uravnoteženost eh, interesov. Gre torej za uravnoteženost zmogljivosti za izpolnjevanje nalog. Ker zadeva nacionalne parlamente, bodo ti še vedno imeli enake pristojnosti pri nadzoru svojih eh, vlad, eh, ki se bodo izražale v svetu, v Evropskem svetu, poleg tega pa bodo lahko sodelovali tudi z nami v Evropskem parlamentu. In končno, kar zadeva osebe, moramo biti tukaj. Moramo tukaj zagotoviti, da bo lojalnost eh, teh uslužbencev vezana na Evropsko unijo, ne pa eh, državam, iz katerih prihajajo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Severon. Tempestini iz italijanskega parlamenta. Dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Žal nam je, da gospe Ešten ni tu, ampak to, kar seveda šteje, je, da bo v naslednjih mesecih možno hitro nadoknaditi zamude, ki jih imamo in ki jih je omenil tudi francoski kolega glede na zunanjo skupno zunanjo politiko. Torej, želimo, da bi hitro bil sprijet eh, dogovor med Evropskim parlamentom, komisijo in sveto o tej službi in zato podpiramo uh, tako mnenje gospoda Ferhofsta, tako tudi gospoda Bruka in zdi se nam, da sta ti dve mneni koherentni in grista v to smer, da bi zagotovili, da bi ta evropska služba, katerega uh, začetke poznamo, torej medvladni pristop, ampak da to ne bo zavora, temveč da bo to prispevek k napredovanju, sodelovanja na ravni skupnosti. Narobe bi bilo, če bi eh, šlo samo za pristojnosti komisije in če bi te pristojnosti potem prenesli na neko medvladno raven, tako kot je povedal gospod Verhofstadt. Torej želimo si predvsem napredek eh, in večjo, in, večjo integracijo. Seveda pa eh, si želimo tudi službo, ki bo bolj pregledna. Želimo si pregledno Evropo. Eh, zunanja politika naj bi bila razumljiva, prepoznavna. In tu eh, moramo seveda tudi poudariti eh, povezavo z Evropskim parlamentom in z nacionalnimi parlamenti. Moramo, eh, torej služba se mora naučiti, da bo v Evropskem parlamentu in v nacionalnih parlamentih našla tiste sogovornike, ki omogočijo tej službi, da ustrizno izvaja svojo nalogo, ki jo ima. Hvala. Hvala, gospod Tempestini. Sedaj pa je na vrsti gospa Tagelen iz Nemškega eh, Bundestaga dve minuti. Um, Hvala lepa, eh, predsednik. Imam dve, tri konkretno vprašanja, kar zadeva osebje. Zanima me, kaj se dogaja za pravico vrnitve uslužbencev skupnosti, ki, prihajajo, ki bodo prišli iz nacionalnih služb nazaj v države članice. Če se bojo hoteli vrniti v državo članico, kako bo omogočeno to vračanje? Je tukaj eh, kaj razmišljanja? če sploh. Drugo vprašanje pa se nanaša na število zastopnikov velikega števila EU-kom. Če, če komisija ne bo pristala na te številke, eh, ima komisija tukaj eh, pravico veta? To so konkretna vprašanja k tej eh, zadnji točki. Bi pa povedala še nekaj načeljnega in popraviti nekaj. Saj, eh, mislim, da tukaj je veliko nevednosti pri izjavah, kar zadeva vojaške operacije, o katerih eh, vse bolj v Nemškem bundestaku ne moremo več razpravljati, kar zadeva misijo v Somaliji, o tem nismo mogli glasovati in nismo bili odeleženi pri odločanju. In to tudi ni bilo predvideno, to sem želela pojasniti za tiste, ki se ne eh, spoznajo na pravice nemškega Bundestaga. Naj omenim še nekaj, mnogi nemški francoske razvojne agencije in eh, agencije za organizacije za človekoljubno pomoč zanima in kritizirajo v smislu, ali bo ta služba v dosedajnem konceptu izpolniti eh, določila pogodbe. Mnoge odvetniške pisarne so dale svoja izvedeniška mnenja in prihajajo do sklepa, da neka splošna zunanje politična služba v Lizbonski pogodbi sploh ni predvidena, eh, tako da eh, takšna služba sploh ni v skladu z predpisi skupnosti. Civilno vojaško sodelovanje bi postalo Eh, vedno bolj vojaško barvano, kar je bilo prej mišljeno kot alternativa, ne pa dopolnilo. V tem smislu bi podala svojo kritiko in še enkrat pozvala kolegice in kolegi, da to kritiko in te pomisleke upoštevajo pri oblikovanju Evropske službe za zunanje delovanje. Gospoda Dinija bi samo še eh, podprla pri njegovih izjavah, ko je dejal, da moramo vojaške misije na vsak način nadzorovati. Hvala, gospod Dagdelen. Sedaj pa je na vrsti eh, gospod Avtola, predsednik pod odbora za človekove pravice. Dve minuti, gospod Avtola. Ne boste presenečeni, da bom izkoristila ta čas, da govorimo o integraciji politik na področju človekovih pravic. Veselime, da lahko govorimo z nacionalnimi parlamenti, kajti na ta vidik pogosto pozabljamo tudi, če Evropska unija temelji na človekovih pravicah in demokraciji. Lizbonska pogodba eh, krepi ta načela. Vsi skupaj bi morali zagotoviti, da bodo nove strukture zajemale pomemben element integracije človekovih pravic. Potrebujemo usposabljanje tako, da bodo naši uradniki in diplomati dobro usposobljeni in, zave, in se zavedali, kaj pomenijo načela na področju človekovih pravic. V praksi potrebujemo eh, centralno raven. Evropski parlament eh, je pozval k spostavitvi eh, oddelka za človekove pravice. Ta mora biti na visoki ravni, tako da lahko sodeluje tudi pri izdelavi državni strategiji in ne bo pošteno v strani. Zanima nas, kako bo visoka predstavnica zastopana na področju človekovih pravic, bo imela za to področje namestnika ali osebne eh, predstavnike, kot jih je imel Solana. Pogledati si moramo tudi, kako delujejo naše delegacije na področju človekovih pravic, naš pododbor o človekovih pravicah, ki je bil prejšnji teden v Washingtonu. In veselilo nas je, da je tam eh, eh, centralna točka za človekove pravice. Vsi bi morali to imeti in zagotoviti bi morali, da bodo imeli delegacije lokalne strategije za delovanje z civilnim prebivalstvom. Na ta način bomo lahko zagotovili, da bodo naši zunani odnosi eh, popolnoma upoštevali tudi načelo varstva človekovih pravic. Hvala lepa. Gospa Avtala, gospa Amelin iz francoskega parlamenta. Za dve minuti izvolite. Merci, monsieur le président. Je voudrais en quelques mots euh, ne pas revenir sur l'engagement. Hvala lepa. Ne bi se ponovno vračala na angažiranost Francije. Mislim, da je to jasno. E, takšno službo si želimo. Naj povem, da je za nas pomembno, da imamo proračunsko avtonomijo, proračunsko neodvisnost, kot tudi neodvisnost na področju upravljanja s kadri. pa tudi, da je ta služba neodvisna v odnosu do komisije in sveta. To je ključnega pomena, da zato, da bo ta institucionalna novost eh, sploh lahko zaživela in delovala. Gre za eh, instrument oziroma institucijo sui generis, In glede tega se lahko popolnoma strinjam, tudi glede tega, kar je bilo povedano glede človekovih pravic. Upoštevati je treba eh, ta element eh, v primeru kriz, pa tudi po krizah. Tukaj lahko Evropska unija marsikaj naredi, kar je povedal tudi že kolega iz Senata, kar pa zadeva kadrovsko vprašanje. Tu se je potrebno vprašati ali bomo zagotavljali tudi enakopravnost med spoloma, ali bomo tukaj poskušali doseči ustrezno ravnotežje, tudi kar zadeva pri oslužbencih komisije eh, sveta in parlamenta. Predvsem pa gre tudi za našo verodostojnost, če si pogledamo časovnico. kar dolgo, če ne predolgo je trajala ta prva faza razmisleka. Danes se razpravlja o mnogih eh, temah, ampak eh, če ne bomo zdaj do jeseni dejansko mm, napredovali, šli korak naprej, potem ne bomo s tem izgubljenim letom izgubili ne samo verodostojnost eh, v Evropi, ampak tudi odnosu do preostalega sveta do te službe veljajo velika pričakovanja. Če si pogledamo eh, splošno arhitekturo te službe in soodločanje pri osebju in financah, eh, eh, to so določene zahteve, ampak vprašanje je, da boste o tem glasovali. Hvala lepa, gospod Cingeris, predsednik odbora za zunanje zadeve iz Litvanskega parlamenta. Dve minuti. Uh, dear chairman, dear colleagues. Gospod predsednik, eh, gospe in gospodje, komentarji se nanašajo na to, da bo naš parlament eh, jutri sprijel, v tretjem branju sprijel nove pogoje naše diplomatske službe in naših ljudi. naših diplomatov, ki naj bi v prihodnje delovali pod eh, gospo Eštonovo. Zato bi z naše strani povedal, da se pridružujemo temu, kar je povedal gospod Carius Volski, kar zadeva geografsko reprezentativnost in eh, za nas bi povedali, da si želimo pravo Evropo zunanje politično delovanje. Če si pogledamo, eh, mislim, za Nikaragvo imamo 14 eh, ljudi v misiji v Ukrajini, tudi 14 ali 15 eh, uslužbencev. Če si to pogledamo, razmišljamo o randeženi politiki, sploh kar zadeva sosedne države. Naslednja stvar se nanaša na naše projekte na področju surovin zunaj Evropske unije. Evropska unija bi morala čim bolj neodvisna od eh, monopolnih virov surovin. Ampak to se v zadnjih letih ni dogajalo. Države zunaj Evropske unije, vodje teh držav, sprašujejo, s kom naj se o tem pogovarjajo, kje je neka skupna evropska politika na področju iskanja rešitve neodvisnosti od virov surovin. In to je pomemben cilj. Naslednja stvar je uravnotežena evropska sosedska politika med eh, jugom in vzhodom z, našim, z našega vidika te uravnoteženosti ni. E, bili smo pristaši barcelonskega procesa, smo e, tudi za e, sredozemsko politiko, ampak Moldova, Kavkaške države in ostale sosede na vzhodu bi morali biti bolj v centru pozornosti evropske zunanje politike. Hvala lepa in upamo, da bo skupna evropska zunanja eh, politika eh, čim prej predmet našega odločanja. Hvala lepa za dve minuti. Gospa Lüzing. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. kar zadeva širjenje ali opis pristojnosti službe za zunanje delovanje, je moja politična skupina GUE NGL v tem Evropskem parlamentu v manjšini. Kolegica iz Nemškega Bundestaga je že kritizirala, da pristojnosti za razvojno dejavnost eh, naj bi se vključile v Evropsko službo za zunanje delovanje. Nismo pa v manjšini, kar zadeva ocenjevanje eh, tega vključevanja na drugih družbenih področjih, na področju nevladnih organizacij, na področju Eh, organizacij za razvojno pomoč. Predlagala bi, da organiziramo konferenco kot eh, to, na kateri bodo tudi pri predstavniki neparlamentarnega področja in zadevo še enkrat eh, prediskutiramo. To bi zelo toplo položila na srce in sem pripravljena tukaj izbrati tudi predstavnike teh organizacij. Drugo vprašanje, ki bi ga želela še enkrat postaviti, je, a je zdaj že jasno, Eh, kakšen bo kadrovski obseg te evropske službe. Širijo se različne govorice in številke od 2000 do 8000 oseb. Zato bi še enkrat vprašala, ali je že jasno, eh, koliko bo stala ta služba. In še vprašanje, iz katerih eh, družbenih Eh, področji bo pri, do prihajati kadri, slog dodatni kadri. Bilo je objavljeno, da naj bi zaposlili veliko predstavnikov gospodarstva, ki so zelo dobro zastopani v drugih parlamentih in tudi predstavnice in predstavnike vojaške industrije. Zato bi me zanimalo, v kolikšni meri naj bi zaposlovali Eh, člane vojaških štabov oziroma naslošno, koliko vojaškega osebja naj bi bilo vključenega v to Evropsko službo za zunanje zadeve. Hvala lepa, gospa Kopa, za dve minuti. Hvala lepa. Vsi vemo, da je Evropska služba za zunanje zadeve zelo obsežna zaloga naloga, to se pravi velik zalogaj za nas. Eh. Že večkrat smo o tem razpravljali v odboru za zunanje zadeve in vedno znova se pojavljajo ista vprašanja, kar zadeva geografsko porazdelitev pri eh, zaposlenih oziroma pri uslužbencih. Vsaka država članica si seveda želi, da eh, bi se njen položaj odražal tudi v sestavi Evropske službe za zunanje zadeve. To še ni dovolj preciziralo govore samo o primerni zastopanosti držav eh, članic. Eh, to ni dovolj jasno opredeljeno. Zanima nas, eh, kako mm, namerava gospa Eštonova zagotoviti to ustrezno zastopanost eh, tudi v odnosu med severnim in jugom, vzhodom in zahodom Evrope. To so zelo jasna vprašanja in želimo tudi prizizne odgovore na to. Samo, če bomo dobili natančne odgovore, potem bo zadeva tudi ustrezno transparentna. Pridružujem se tudi vsem tistim, ki so dejali, da je potrebno tukaj doseči enakopravnost med spoloma. Hvala lepa. Gospod Naukler iz finskega parlamenta, dve minuti. Ehm, tack, eh, herr ordförande. Eh, jag är eh, frun av Per. Jag... Hvala lepa, sem gospod Naukle in ker ima finska dva jezika, bom uporabljal jezik manjšine, to je švedsko, ker prihajam iz olandskih otokov. Če si želimo dobro delujočo Evropsko službo za zunanje delovanje, potem je treba rešiti kar nekaj tehničnih podrobnosti in tu bi lahko izgubili cilj iz predoči. Osebe bo prihajalo iz različnih geografskih področij. Eh, področji in to bo prineslo izkušnje in znanje o različnih eh, področjih sveta in Evrope. To potrebujemo. In to nam bo tudi pomagalo okrepiti evropsko identiteto, kar nam doslej še ni uspelo. Govoriti se moramo proti evropskemu nacionalizmu in se ki se preveč osredotoča na lastne interese, če želimo doseči evropsko eh, identiteto. Povdariti moramo, kar je povedala gospa Hausler iz eh, odbora za zunanje zadeve, Hautala iz eh, odbora za zunanje zadeve oziroma podbora za človekove pravice, kakšen je pomen človekovih pravic v Evropi. če si želimo vzpostaviti neke skupne aktivnosti na področju kriznega menedžmenta v svetu, potem se moramo dogovoriti, najprej dogovoriti o naši politiki na tem področju. Poskušali bomo podpreti Združene narode, kjer bo le mogoče, vendar moramo tudi širiti naše znanje na področju kriznega menedžmenta. In zato potrebujemo pripravljenost prenosa naših pristojnosti. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa ima možnost gospa Suka, da odgovori na vprašanja eh, v desetih minutah. Uh, uh, no, Osredotočila se bo na določena vprašanja, eh, ki se nanašajo na odločitev glede vzpostavitve eh, službe. Sama se bom omejila na vprašanja osebja. Eh, gre za pravno osnovo, to je 336. člen pogodbe, kjer bomo imeli postopek za odločanje. Potem je bilo izražen skrb glede napotenih je nacionalnih eh, službencih, ki bodo predstavili neko tretjo kategorijo službencov. Če ne bodo dopolnili eno tretjino eh, službe za zunanje delovanje. Eh, v kolikšni meri naj bi 50 odstotkov osebja prihajalo iz komisije, o tem še nismo govorili in se ne ukvarjamo. Potem je bilo vprašanje, v kolikšni meri. Eh, bi lahko ti uslužbeni ostali v službi oziroma kako dolgo. Imeli bomo štiriletne pogodbe, ki jih bo mogoče podaljšati za določen čas, eh, glede na to, kaj bo odločila nacionalna država. To bo odvisno od tega, kakšen, na kakšen način bodo države članice zadeve reševali. Potem prihajamo na kriterije za zaposlovanje eh, uradnikov. Uporabili bomo splošne kriterije, kar pomeni, da mora biti poročeni. Da bodo morali imeti ustrezne sposobnosti. Potem pa bomo upoštevali tudi geografsko pripadnost, kolikor bo le mogoče. E, potem gre tukaj za lojalnost zvestobo službi, kako lahko to zagotovimo, da ne bodo lojalni do svojih nacionalnih administracij. To je zadeva, ki jo je mogoče rešiti s tem, da dajamo pogodbe za štiri leta, ki jih je mogoče podaljšati. To je tudi razlog za to, da si želimo pogodbe, ki jih se podaljšujejo. Nisem čisto razumela vprašanja, ki je prišlo iz nemškega Bundestaga. Gospa je spraševala o vrnitvi uslužbencev v svoje države članice. To ni zadeva, ki eh, se nanaša na evropsko službo, če govorimo o diplomatih. Eh, Tukaj predvidevamo, da bodo države članice dolžne ponovno prevzeti svoje diplomatsko osebje po delo v Evropski službi. Potem je bilo veliko vprašanj glede človekovih pravic, to bom prepustila eh, veleposlaniku Kristofersenu. In potem je bilo tukaj še vprašanje. avtonomijo na področju proračuna in odločitev glede osebja. To sem pravzaprav povedala tudi že na začetku. Služba za zonanje delovanje ni v smislu pogodbe, vendar v smislu štatuta insti, inštitucija, se pravi organ. In to pomeni seveda tudi avtonomno kadrovsko politiko, ki je podrejena eh, visoki predstavnik. Ponovno se vračam na določene točke. Ne želimo si nekih kvot. Način za reševanje eh, vprašanja, kako bomo vključili sever, jug, vzhod, zahod. Eh, to lahko naredimo samo preko kvot eh, in eh, to trenutno ni predvideno. Sem bi tudi zaključila z enkrat. Hvala, gospa Suka, tudi eh, gospod ambasador Kristofs. Mm, Kristofferson želi še povedati nekaj, kar je v njegovi pristojnosti, ampak ne več kot pet minut, prosim. A number of issues which Mm, cela vrsta zadev se je tukaj pojavila, mm, mogoče to presega ob vprašanje statuta uslužbencev. Imeli smo tudi vprašanje časovnice, kar se pojavlja tudi v prvem delu razprave. In mogoče bi se odzval na to. Tukaj imamo štiri elemente, ki so potrebni za to, da bi lahko služba delovala. Potrebujemo slovno ni sklep, potem potrebujemo. Uh, statut zaposlenih, eh, finančno ločitev in proračun. Moje pričakovanje je, da bo zadnja stvar, ki bo rešena, proračun. Kar zadeva časovnico za spostavitev proračuna, na čem trenutno delamo, bomo lahko naš osnutek proračuna predstavili komisiji sredi junija, če se bodo vsi prizadevali, bi lahko dobili ta sprejeni proračun, rebalans proračuna do 1. oktobra. Torej, če bi eh, moral reči, kdaj se bo zače, zadeva vzpostavila, bi rekel 1. oktobra. Marsikaj se mora, eh, se mora še prej urediti. Sledimo si najprej osnovno odločitev, ki naj se zgodi čim prej. Tako se lahko začnemo pripravljati na zaposlovanje. Tega nismo mogli narediti. Moramo izvesti razgovore z kandidati in podobno. In potem, ko bomo imeli pripravljen proračun, lahko pridemo v zadnjo sekvenco. Toliko kot časovnici. zaposlovanje in problemi, ki jih imajo s tem države članice. Edino, kar lahko k temu povem, potem, ko potrdim to, kar je povedala gospa Suka, da trenutno nimamo predvidenih kvot. To je nekaj, kar špansko predsedstvo obravnava z veliko pozornostjo. To je vprašanje, ki ga bomo morali rešiti. Visoka predstavnica zelo dobro ve, ko vsi mi, ki smo v to vključeni, da če nam to ne bo uspelo, potem bomo v kaši. Zato potrebujemo mehanizme, ki bodo omogočili nadzor nad tem vprašanjem človekove pravice gospa Hautala. Gospa Eštonova eh, se bo prav gotovo strinjala z mnogimi vašimi točkami, eh, kar zadeva eh, centralne točke v delegacija za človeka pravice, usposabljanje, kar je bilo že omenjeno. Usposabljanje je seveda zelo pomembna stvar, usposabljanje novih diplomatov. Ko smo se začeli pripravljati na vzpostavitev te službe, smo se zavedali, da bomo morali tudi na tem področju nekaj storili, storiti. Zato smo si dali eno leto, da pripravimo eh, usposabljanje novih eh, diplomatom. In to tudi ustreza prizadevanjem parlamenta, ki poskuša zadeve urediti počasi. Ne smemo pozabiti, da tudi če je del programiranja nekaj, kar bo potekalo v službi, bo vse skupaj šlo v komisijo, kar moramo zagotoviti v tej službi, da bo konkurent, koherentnost med tem, kar delamo. Naprimer, pri ohranjanju miru, spostavljanju miru razli v različnih delih sveta, razvojno politiko lahko vidimo popolno maločeno od uh, vprašanja uh, varnosti. Veliko je držav po svetu, kjer ne bo eh, razvojne pomoči, razvojne politike brez varnostne politike. in tudi varnostne politike, ne brez eh, ambiciozne razvojne politike. Tako da boste gospa Ešton in eh, komisar za razvoj tukaj delovala skupaj. In bomo tudi odpravili umetno eh, ločitev med državami AKP in ostalimi. Osebje in številke. Izhodišče bo prenos iz eh, sekretarjata sveta in komisije. Kar zadeva raven AD, pričakujemo, da bo ta transfer vključil 800 ljudi. 600 jih bo prišlo iz komisije. Še od vsega začetka imamo velik delež osebja, ki bo prišlo iz komisije. Eh, komisije. Jutri bomo, mislim, da izdali eh, sporočilo oziroma poročilo o celotnem osebju, kjer bo zapisalo, da pričakujemo do 2013 1150 oseb v tej službi. Vse velike številke, ki jih eh, slišite, zajemajo tudi podporno osebje, lokalno osebje v delegacijah in, in v Nikaragvi in eh, Ukrajini. Eh, imajo enako število osebja, to je bilo tudi omenjeno. Razlog za to je v tem, da smo se osredotočali na razvojne misije. To se mora tudi spremeniti. In veliko delegaciji, sploh takšne, kot je v Ukrajini, eh, je potrebno okrepiti. Se pravičujem, ker sem bil tako dolg. Hvala, gospod ambasador Kristofersen. In sedaj sledijo sklepne besede našega poročevalca odbora za zunanje zadeve Ilmarja Broka. Torej, prosim ga, da ni daljši od petih minut. To bi bilo idealno. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da eh, moramo tu odpraviti nekatere nesporazume. Zunanja služba je služba, ni pa grimi z lastno pristojnostjo sprejemanja odločitev. Gospod Kristofersen je to pojasnil. Torej, ta hibridna institucija naj, tako piše v pogodbi, podpirala visoko predstavnico pri usklajevanju zunanjih odnosov, ki so v pristojnosti komisije in pri izvajanju zunanje in varnostne politike, tu pa pomaga svetu. Torej, odločitve se sprejemajo v komisiji in se je ona tudi podpredsednica komisije in s tem se odloča tudi o vprašanjih razvoja. Če pride do konflikta med komisarjem in visoke predstavnice, potem mora kolegi komisarjev rešiti ta konflikt in tudi njena pozicija v zunanji in varnostni politiki mora imeti potrditev strani sveta. S tem je jasno, da so strukture odločanja kar zadeva nacionalne parlamente, naprimer, ko gre po nemški ustavi, da pri uh, uporabi nemške vojske uh, mora o tem odločati nemšk, nemški parlament, to seveda tako ostane. Slu Žba torej nima pristojnosti sprejemanja odločitev in zato se to tudi ne bo spremenilo. To so enostavno govorice, ki niso utemeljene. Nadaljna točka. V operativnem delu se služba eh, financira iz eh, proračuna skupnosti in to je pod nadzorom Evropskega parlamenta na osnovi pogodb. To je povsem jasno, samo da ponovno to poudarim. Torej ta eh, Seveda pa je treba še podrobno govoriti tudi o proračunu. Pomembno bo, kako uh, se bo postopala s statutom uslužbencev. V Evropskem parlamentu nimamo velikih težav, če ena tretjina kadra pride iz držav članic, ampak ne iz vojaške industrije, to so nacionalni diplomati. Predstavniki vojaške industrije so bili v nacionalnih ministrstvih samo v komunističnih državah. Takrat so bili predstavniki vojske tudi v ministrstvih. Mogoče kolegica iz Nemškega Bundestaga, ki prihajate iz take stranke, ste še v tem eh, modelu mišljenja, da so predstavniki vojske tudi v ministrstvih. Ampak v našem sistemu to ne bo možno. In vendar moramo videti in to je bilo tudi rečeno, da eh, mora ta, ta, ta kadr eh, torej biti vsaj ena tretjina iz, nacionalnih drž iz eh, držav članic. Torej, gre pa seveda za usklajevanje politik skupnosti in zato želimo, da bo vsaj polovica uradnikov iz komisije. O tem se bo še razpravljalo, na kakšen način bomo to zagotovili. Vendar se mi zdi, da bo z dobro voljo možen kompromis. Torej ena tretjina držav članic in svet in 50 odstotkov komisije je še zmeraj nekaj prostora vmes za svet. Tako da mislim, da bo možno najti tu uh, rešitev in uh, doseči napredek. Razen tega želim, poudariti, da so nekateri povedali, naprimer gospod Blanc, da Evropski parlament nima posebnih pravic, vendar 14. člen, 36. člen in 290. člen to vendarle urejajo. To jasno ureja zakon, eh, pogodba in sicer kontrolne in eh, proračunske pravice Evropskega parlamenta, vključno s pogodbeno obveznostjo eh, visoke predstavnice, da Evropski parlament konsultira o vprašanjih zunanje in varnostne politike. To piše v pogodbi in zato moramo sedaj to izvesti v praksi. Pripravljamo izjavo, ki bo povedala, kako naj praktično izgledajo ti pogodbeni deli, tako da bo prišlo do ustreznega sodelovanja med Evropskim parlamentom in visoko predstavnico. Pa še nekaj o časovnici, gospod predsednik. Pripravljeni smo sprejeti odločitve čim prej, če bo gospa Eštenova na razpolago za pogajanja, da pridemo do dogovora, do političnega dogovora. Sklenitev pogajanj v pravnem smislu pa bo možno šele, ko bodo rešena vsa vprašanja. In ker je statut uslužbencev pomemben in ker tega še nimamo, tudi formalnih postopkov v zvezi s tem še nismo mogli izvesti, vendar to ni odvisno od nas v ustavni konvenciji smo predstavniki evropskih inštitucij eh, skupaj z nacionalnimi predstavniki eh, se zauzeli za to, da bi hitro prišli do rešitve in da bi Evropa bila eh, eh, lahko učinkovito delovala na mednarodnem prizorišču. Hvala, gospod Brok, eh, hvala, gospe Suki, gospod gospodu ambasadoru Kristofersonu, hvala vsem, ki ste tako konstruktivno sodelovali na tem sestanku. Eh, gre za to, da ustvarjamo sinergije med nami. Več sestankov bo v naslednjih mesecih, eh, kjer bomo ocenjevali eh, službo za zunanje delovanje. Povabim vas, ki ste sodelovali in tudi asistente. Eh, k bifeju, ki bo zunaj pred to dvorano in tam lahko tudi nadaljujemo eh, naš dialog eh, v neformalnem.